Bonjour Madame la vice-présidente, Monsieur le vice-président. Pozdravljena gospa podpredsednica, gospod podpredsednik, seja se nadaljuje. Kot sem dejal do povdan, bom sedaj predstavil odločitve koordinatorjev z današnje seje koordinatorjev. Govorili smo o plačilnem načrtu, ki ga imamo tudi na deveti točki na dnevnem redu. Dogovorili smo se o osnutku dopisa komisiji. Gospa Kalvino, pozdravljamo. Bo spremljala razvoj dogodkov pri plačilih. Želimo ocene o sredstvih, ki izhajajo iz obdobja 2007-2013, to je razdelek 1B eh, kohezija. Obene pa želimo podatke tudi o drugih področjih in podatke o prihodnem obdobju, napovedi in to ne zgolj do leta 2016 iz leta 2015 imamo 21 milijard, še vedno imamo veliko neplačanih računov in to bomo morali rešiti. 24. aprila in 4. maja smo dobili podatke komisije o a, eh, posebnem predstavniku, katerega mesto je upisano malce nenavadno. Očitno gre za nekakšnega komunikacijskega uradnika, ampak ta opis je preveč nejasen, tako da ne moremo zavzeti stališča. Zdaj bomo nadaljevali tam, kjer smo končali do povdan. Obravnavali bomo predlog spremembe proračuna številka 3 za leto 2015. Besedo bom predal poročevalki Eider Gardia Zabal. Če dovolite, bi bilo morda bolje, da komisija naprej predstavi ta rebalans proračuna. Calvino, va... Gospa Calvino, izvolite, predstavite lahko rebalans. Izvolite, beseda je vaša. Okay. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsednik. Nadaljevala bomo v angliškem jeziku, če dovolite. Prvi predlog spremembe proračuna, ki ga danes obravnavamo, se nanaša na presežke iz proračunskega leta 2014. Ta osnutek se pripravi vsako leto, potem ko se računi iz prejšnjega leta zaključijo dejstvo, da imamo presežek, ne pomeni, da bi lahko porabili več denarja tekom prejšnjega leta, eh, tekom leta 2014. Zmožnost Evropske unije, plačilna zmožnost, je omejena z dvema omejitvama. Prvič, dostopnost eh, denarja vsak mesec. To je odvisno od eh, lastnih sredstev, ki jih dobimo strani držav članic. V nekaterih mesecih v letu eh, tega denarja ni dovolj, kar pomeni, da je naša plačilna zmožnost omejena s tem. In eh, ponavadi se to zgodi v tistih prvih nekaj mesecih v letu. Imamo pa še eno omejitev, ki ni omejena z dejanskimi sredstvi na računih, ampak eh, z plačili, ki smo jih odobrili v postopku sprejemanja proračuna leta 2014, sta svet in parlament sprejela odločitev o maksimalni eh, ravni odobrenih plačil. To pomeni, da institucije niso mogle porabiti več denarja, kot pa uh, so prej sprejele odobrenih plačil. Nekaterih plačil nismo mogli izvesti pred koncem leta. Kljub temu, da smo predloge spremem proračuna sprejeli pozno decembra lani, veliko sredstev na milijone plačil in 4 milijarde evrov eh, smo plačali v zadnjem tednu in proračun je bil izveden praktično v celoti. Na strani eh, porabe preseškov nimamo veliko sredstev, ta raven je dejansko najniže v primerjavi z zadnjimi nekaj leti. Imamo pa dodatna sredstva, ki smo jih v evropski proračun dobili, potem ko smo sprejeli zadnje predloge sprememb proračuna. Imamo kazni in pa um, obresti. Več imamo tudi tradicionalnih lastnih sredstev, obenem pa smo prilagodili tudi ob, uh, menjalni tečaj evra. Imamo presežek v višini 1,43 Eh, milijarde, večinoma zaradi dodatnih prihodkov in v skladu s finančno uredbo moramo to vključiti v letošnjo leto, tako da eh, pokrijemo prihodkovni del proračuna. Če želite še kakšna pojasnila, sem pripravljen odgovoriti na vaše vprašanje. Se pa veselimo sprejema tega rebalansa proračuna. Obenem smo predlagali še en predlog spremembe proračuna ki se nanaša na porabo. Želite, da tudi o tem spregovorim? Morda na kratko. Kar nadaljujte, gospa generalna direktorica. Hvala. Obenem danes na dnevnem redu eh, obravnavamo rebalans proračuna številka 4. Gre za uporabo sredstev solidarnostnega sklada Evropske unije. 8,66 eh, eh, milijarde evrov želimo nameniti Romuniji, Bolgariji in Italiji po eh, naravnih nesrečah iz leta 2014. Te poplave so vplivali na 134 tisoč oseb, ljudje so morali biti evakuirani, nastalo je veliko materialne škode za okolje in javno infrastrukturo. Podpora Evropske unije je namenjena obnovi infrastrukture in povrnitvi stroškov za reševanje in za čiščenje v regijah, kjer je prišlo do teh naravnih nesreč. Veselimo se hitrega sprejema tega rebalansa brez sprememb. Hvala. Merci, Najlepša hvala. Gospa Gardija Zabal. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila Evropski komisiji, da je predstavila ta dva predloga spremembe proračuna, ta dva rebalansa. Hvala za natančne informacije v zvezi z rebalansom številka 3, ki se nanaša na preseške. Pogosto mešamo obveznosti eh, in plačila in potem na nek način eh, v narekovaji začnemo vračati denar državam članicam, tako da je dobro, da točno vemo, o čem govorimo in kaj imamo v mislih. Ko dobimo takšen predlog spremem proračuna na mizo in ko imamo v rokah presežek, to še ne pomeni, da ne gledamo pozitivno na te številke. Morda je to zgolj uh, eh, na ključje, ampak sveta rebalansov presežkov obravnavamo sočasno z drugimi rebalansi, eh, kjer prosimo države članice za dodatna sredstva. Očitno sta ta dva rebalansa povezana in mislim, da bi lahko tudi formalno obrali bolj povezan postopek. Seveda, te stvari niso povezane eh, neposredno. Vemo, da se eh, svetom ne strinjamo popolnoma o tem, kakšen je finančni okvir, ne strinjamo se o tem, kaj se dogaja s solidarnostnim skladom. Komisija in parlament menita, da denar, ki je onkraj zgornje meje, eh, tako za plačila kot tudi obveznosti, porabimo za to. V rebalansu številka 4 pozivamo svet, da zbere 66 eh, milijonov eh, evrov svežega denarja, tako da bomo lahko ta denar porabili za tiste države članice, ki so utrpele škodo v naravnih nesrečah lani. Ko svetu vrnemo milijardo, obenem zahtevamo 66 milijonov in to ni ravno uravnoteženo. Ampak kakorkoli že, v tem odboru vemo, da je to bitka, ki jo bijemo. Eh, vsak dan znova, vse od sprejema finančnega okvira. Eh, o tem smo se pogovarjali že tekom pogajanj lani o proračunu za leto 2015. Eh, plačila dveh rebalansov, ki so bila povezana s solidarnostnim skladom, smo prepustili za odločitev v letu 2015. Mi načeloma nimamo nobenih težav pri sprejemu teh dveh rebalansov v njuni trenutni obliki. Upamo pa, da bo tudi svet eh, sprejel prošnjo parlamenta in eh, komisije. Solidarnostni sklad je posebni instrument, eh, ki zahteva sveža sredstva. Hvala, kdo želi besedo. No, dovolil si bom komentar. Gospod Murešan. Hvala, gospod predsednik. Na kratko, sam sem tudi poročevalec za odločitev o uporabi sredstev solidarnostnega sklada eh, za Romunijo, Bolgarijo in Italijo. V eh, svojem imenu bi rad podprl besede eh, poročevalke Eider Gajdija Sabal. Tudi sam upam, da bodo sredstva za solidarnostni sklad sveža sredstva, da ne bodo zgolj prenešena iz drugih eh, proračunskih postavk. Parlament je že večkrat izpostavil svoje stališče, da so pose, posebni instrumenti, instrumenti, kjer so sredstva uh, uporabljena onkraj zgornjih meja iz klasičnega proračuna in upam, da ne bomo postopali tako kot lani, uh, ko smo eh, rebalanse, ki se nanašajo na solidarnostni sklad, sprejeli skupaj s proračunom. Takšne razmere bodo v tem primeru privedle do zamude pri sprejemanju teh rebalansov, kar pomeni, da bo prišlo do zamude pri prenosu eh, denarja državam upravičankam za um, urejanje zadev po poplavah. Mislim, da bi se morali držati našega stališča. To Eh, na to moramo gledati kot na sredstva zunaj tistih zgornjih meja iz proračuna. Hvala, gospod Danano. Hvala. Sveda podpiram stališče gospe Gardija Zabal. Me pa zanima, zakaj ta sredstva namenjamo. Proračun se izvaja, tisto, kar ni porabljeno, prenesemo. ne vem, sam dvomim v to eh, prakso, kjer denar, ki se ne porabi v proračunu, vrnemo državam članicam, vrnemo svetu. To se mi zdi malce čudno in nespremljivo. Monsieur Novakov. Gospod Novakov. Благодаря, господин председател. Колеги, мисля, че поне статистиката, що са... Найлепша хвала, господ председник. Statistika za Bolgarijo je zelo jasna. Škode je za približno 80 milijonov evrov in največji del te nujne pomoči bo namenjen infrastrukturi, preostali delež pa za sanacijo vodnih instalacij. Ne smemo pa pozabiti na dejstvo, da je 700 družin v eni izmed najrevnejših regij uh, v Evropi utrpelo veliko škode. Mesto Mizi in vas Krušovica sta bila izjemno prizadeta in za te ljudi je ta pomoč izjemno pomembna. Upam, da jo bomo dobili čim prej. Najboljša pomoč je tista, ki, ljudi, ki jo ljudje eh, dobijo najhitreje. Upamo, da bomo ta dosje obravnavali prioritetno, glede na to, kakšne so razmere. Merci. Najlepša hvala. S tem smo prišli do konca te razprave. Morda bomo gospo Kalvinjo ponovno poprašali par stvari. Res je, da smo ob koncu leta 2014 na dolgo in počes govorili o tem, kako zagotoviti 4,8 eh, milijarde eh, evrov za plačila. Sedaj pa imamo milijardo 435 eh, milijonov in zdi se, da nismo dobili 4,8 milijarde, ampak da smo dobili 3 milijarde na koncu leta smo eh, eno milijardo 350 eh, milijonov postili na strani in ta denar so v eh, žepe strpali države članice. Ne vem, morda je moja logika napačna, ampak vseeno je to malce čudno. Gospa Gardija Zabal? Tentador. No, tudi sama včasih eh, razmišljam podobno, ampak ne vračamo tega nujno državam članicam. Vem, da je malce zapleteno, glede na to, da imamo tudi 25 eh, milijard neplačanih računov. Ne vem, kako delujejo zakladnice v državah članicah, ampak eh, poznam situacijo v Španiji, tekom leta plačujete davke, eh, na to ob koncu leta pa eh, pogledate, kaj se je dogajalo, če ste eh, plačali preveč, dobite nekaj nazaj, če ste plačali premalo, plačate malce več. Instrumenti v državah članicah so različni, včasih dobimo več sredstev z naslova kazni, carine, različnih dejatev in tako naprej in eh, v tem primeru so države članice uplačale preveč. Seveda bi bilo logično, da bi dejali, eh, gledajte, imamo neplačane račune, vi ste plačali preveč denarja v proračun, zakaj ne bi porabili teh eh, presežnih sredstev za to, da bi pokrili račune. Ja, ampak imamo finančno uredbo in mislim, da tega ne bomo mogli spremeniti na ta način. Je pa res, da lahko na ta način lažje pridemo do dogovora rečemo lahko, gledajte, imamo presežek več kot eh, ene milijarde v proračunu, če 66 milijonov ne porabimo za eh, solidarnostni sklad, tega praktično ne boste čutili, eh, vsi bomo na koncu srečni. Vi dobite večino denarja nazaj, mi pa vzamemo teh 66 milijonov, kar ni tako visok znesek v primerjavi s presežkom in ga uporabimo za solidarnostni sklad hitro se lahko spustimo v to razpravo, da bi morali takoj ves denar uporabiti za eh, neplačene račune, ampak eh, tako ne moremo vedno postopati. No, eh, res je, da moramo najti sredstva za sanacijo Bulgarije, Romunije in. Italije, tako kot ste dejala gospod Novakov in gospod Murešan. Ampak eh, mislim, da moramo primerjati teh 66 milijonov uh, z milijardo uh, eh, 435 milijonov. No, kakorkoli, z gospo Kalvinijo smo se pogovarjali o financiranju uh, Evropskega sklada za strateške naložbe. Milijarda 435 milijonov. S tem lahko pridemo do umestne revizije, brez da bi žrtvovali instrument za povezovanje Evrope in Euro, eh, eh, obzorje 2020. Gospod Olbricht. Oui, euh, merci, président. Je vais utiliser la langue polonaise. Najlepša hvala, gospod predsednik, govoril bomo v eh, polskem jeziku. Tako kot jaz razumem to situacijo, se mi zdi, da imamo vedno dva različna pristopa, dve različni ideji. Na eni strani želimo postopati logično. To je včasih težko pojasniti politikom ali pa državljanom. Plačila je treba izvesti, trenutno tega ne moremo narediti. To se zdi logično. Po drugi strani pa imamo postopke, ki jim moramo slediti imam vprašanje za komisarko, ne vem, če lahko na to odgovori gospa poročevalka, težava so zgornje omejitve. Če so te preniske, to pomeni, da tudi v primeru, ko imamo dodatna sredstva, teh dodatnih sredstev ne moremo porabiti. Uporabiti jih moramo na drugačne načine zaradi postopkovnih omejitev. In to je sporočilo, ki ga moramo razširiti. To so posledice dejstva, da so zgorne omejitve nizke. In to so praktične posledice, ne zgolj teoretične posledice trenutnega sistema. Rezultat pa je, da razmere niso logične. Imamo sredstva, ampak dolgov ne moremo poplačati, zato ker so zgornje omejitve preniske. Vse je odvisno od teh zgornjih omejitev. In to bo ena od najpomembnejših eh, točk tekom revizije večletnega finančnega okvira. Države članice bodo poskušali znižati zgornje omejitve, kar pomeni, da bomo imeli vedno znova iste težave. Nižji kot so eh, ti eh, pragovje, bolj smo omejeni. To je pomembno tudi v kontekstu EFSI-ja. Iščemo sredstva, zgornje omejitve so preniske, gre za začaran krok. Hvala, gospod Maragan. ¿no? Hvala lepa, predsednik. V bistvu bi rad izpostavil in podprl še enkrat to, kar je dejala pripravka mnenja. Tudi to, kar smo ravno kar slišali, je bilo zelo jasno, kar pedagoško. In to kaže, da je ta presežek nekaj, kar izhaja iz nepredvidljivo visokih prejemkov. Torej, ni bilo predvidljivo to in morda bi lahko to bolj sistematično ocenjevali, kar se tiče novih prihodkov. Eder Gardija Zabal je dejala, da se ta prilagoditev vedno zgodi na podlagi držav članic in potem moramo vedno voditi te razprave ne da bi lahko potem uporabljali kriterije, ki ne bi bili že tako protislovni, kar se tiče teh številk in kar se tiče tudi neplačanih računov. Ali pa to, ali pa to kar je dejal gospod Artvi. Primer jamstva za EFSI. Tukaj tudi obstajajo določene napetosti v pogajanjih. Počasi že vidimo luč na koncu predora, vendar pa teh 1,4 milijarde bomo torej vrnili državam članicam, sami pa ne moremo plačati neporavnanih računov. To je težko razumeti. Merci. Najlepša hvala, nišče drug ni prosil za besedo, tako da bom besedo predal gospe. Kalvinjo, ki nam lahko pove kaj več eh, o tem, kaj bomo naredili s temi presežki in kako bomo financirali solidarnostni sklad. Eh, merci beaucoup, monsieur le président. Eh, I would like to make three points. Hvala lepa. Tri točke kot odgovor na različna vprašanja, ki ste jih izrekli. Najprej. Zelo se strinjamo s tistimi izmed vas, ki ste podarili potrebo, da moramo hitro napredovati z mobilizacijo solidarnostnega sklada. To bi naj bil instrument za hiter odziv in zato mislimo, da moramo biti sposobni to mobilizirati tekom leta in kolikor se le da, to ne bi smelo biti usvežno z osnutkom proračuna za naslednje leto, kot je bilo lani. Tako da se strinjam z gospodar Gardia Zebal, da bi to morali obravnavati prav posebno in bi naj to šlo še prav posebno za pragove najviše meje večletnega finančnega okvira. In potem, nasprotno od eh, posebnih instrumentov, ko govorimo o drugih izdatkih, tudi o jedci, o kateri ste govorili, pa še nekateri drugi so, tukaj ne govorimo o posebnem instrumentu, govorimo o programih, ki so bili vključeni v najviše zgornje meje večletnega finančnega okvira in kjerkoli že vzamemo ta sredstva, te omejitve še vedno veljajo. To mislim, da je hotel povedati gospod Olbrih, da je ta najvišji prak bil postavljen in da ostaja. Zato ne moramo si izmišljati in ustvarjati novih sredstev iz eh, zraka. Potrebno je pač preurediti in prestaviti sredstva, ki jih že imamo znotraj teh pragov. In potem seveda se lahko pogovarjamo, zakaj se namenja za EFSI, za druge programe ali za SEP, vendar pa celovit obseg sredstev je določen ne glede na to, koliko denarja imamo na računu, temveč kar se tiče prevzema obveznosti za plačila. In potem, to, kar je vprašala kolegica Garabal, res je, vsako leto moramo prilagajati, kar se tiče prihodkov. Skušamo napovedovati, vendar pa včasih česa ne moramo napovedati. In tukaj imamo sedaj posebne prihodke iz. Eh, tradicionalnih lastnih sredstev. Zakaj? Tega nisem analiziral, lahko domnevam. Zato, ker pa smo imeli več uvoza v EU ali pa je bila vrednost uvoza nekoliko višja in zato prihodki, ki prihajajo z naslova carin, so višji, kot smo predvideli. To je običajno, vendar pa včasih je znesek nekoliko višji, včasih pač nekoliko nižji, kot smo predvidevali. Drugi element, depreciacija evra. Tudi tega nismo mogli bili predvidevati pred letom, ko se, torej, ko se še monetarna politika ECB ni spremenila. Potem se je in tega nismo mogli napovedati. In potem kazni, res je, sote, ki smo jih zbrali v zadnjih letih, so presegale to, kar smo vključili v proračun. Vendar pa to je področje, kjer bi resnično pozvala k previdnosti, da ne bomo preveč ambiciozni. Kajti, če bomo imeli preveč kazni v proračunu, potem Bo to pomenilo, kot je razložila gospa Gadija Zabaj, da bomo imeli manj sredstev strani držav člani. Če bomo pa to naredili napak, bomo morali zahtevati od držav članic, da bodo prispevale več med proračunskim letom. To je politično verjetno bolj zapleteno. In mislim, da tudi ni dobro za nacionalno upravljanje proračunov. Smo tole previdni, proračunsko gledano, in mislim, da je tako pravo države članice smo prosili, da prispevajo več za izvajanje proračuna in če potem presežek ostane, se mora to vrniti. Mislim, da je to ustrezno. In potem moramo seveda tudi biti zelo previdni, kar se tiče napovedi drugih virov in tradicionalnih lastih sredstev. Pri drugih virih mislim na kazni. I, medan, Najlepša hvala. Gospa Gardija Zabal bi še kaj povedali? Ne? Prav. predlogi sprememb morajo biti vloženi do 5. Eh, junija. O njih se bomo pogovarjali 23. junija in ta dva rebalansa bosta na to romala na plenarno zasedanje julija, ker bomo o tem glasovali. Seveda, če bomo dobili Eh, do takrat stališče sveta. Gospa Kalvinjo, vi veste, da je pomembno tudi, da steče postopek v svetu. V vsakem primeru pa te tri države nujno potrebujejo sredstva. Naledna, naslednja srodstv, eh, točka je uporaba sredstva solidarnostnega sklada. O tem smo se sicer že pogovarjali, gospod Muresan, izvolite. Hvala, gospod predsednik. My, my torej, kar se tiče mojega stališča glede tega, o tem smo že govorili in tudi o tem, da tega poročila ne bi povezali s proračunskim postopkom za naslednje leto. Tako bi lahko mobilizirali sredstva v prid držav že zgodaj. Zaenkrat bom končal pri tem. Kolikor vem, bomo imeli izmenjavo mnen na podlagi osnutka proračuna. Osnutka proračuna še nimamo. Izmenjavo mnen bomo imeli na podlagi osnutka pri naslednjem sestanku 26. maja. Predlagam, da se pogovorimo takrat. Eh bien, je ne vois pas euh, d'agir. Euh... D'abord ne bom nasprotoval predlogu gospoda Mureša. Najlepša hvala. Predlagam, da se lotimo točke, ki zadeva načrt plačil. To je eno pomembnejših vprašanj, s katerimi se ukvarjamo in s tem smo se veliko ukvarjali tudi konec leta 2014. Razprava o tem je nekako zasečila razprava o proračunu za leto 2014 od sveta smo dobili tudi zelo jasno zavezo, pa tudi od Evropske komisije, da nam nameravate predložiti načrt plačil, torej realistično napoved plačil računov. In obenem naj bi do konca leta razkrili vse neplačane zneske. Pri tem naj bi se držali načela, da bi morali vzdrževati vzdržno raven neplačanih računov, kakor temu rečemo. Z Evropsko komisijo se tudi izmenjujemo določene dokumente, gospod Georgijeva nam je pred nedavnim posredovala osnutek Ne govorimo pa izključno le o repu tega kometa, to pomeni to, kar je še neplačano za obdobje 2007 do 2013. Konec 2016 naj bi ostalo le še 2 milijardi od tega in če je to res v primeru. kohezivnega sklada. bi bilo to lahko škodljivo za tiste program, ki so bili sprejeti 1. januarja 2014. In dobili naj bi mehanizem, ki pravi, da če projekt ni v celoti zaključen, Evropska komisija ohrani 5 odstotkov teh sredstev in teh 5 odstotkov je mogoče s časoma prenesti. Dokumenti so bili zaenkrat zelo ambiciozni, pravzaprav literarni, vendar pa smo proračunski odbor, zato mislim, da moramo to jasno predstaviti, te zneske v razpredelnici. Zjutraj smo se pogovarjali z koordinatorji, gospe Geogrevi naj bi odposlali tudi dopis, v katerem zahtevamo ta pojasnila. in eh, na osnovi tega naj bi organizirali tudi naslednje srečanje v okviru trialoga. Torej gre za medinstitucionalno srečanje konec maja. Tukaj morajo biti postopki jasni. Tudi trezno moramo razmišljati o načrtu plačil, upoštevati vsa tveganja ter sprejeti ustrezne ukrepe, da se bomo izognili neplačilom, zaradi česar se prav gotovo diskreditira ugled Evropske unije. Se strinjate, da sem nekako povzel to razpravo, nihče nima pribom glede tega, no moramo se izogniti temu, da bi na koncu leta 2015 ponovno imeli težavo z neplačenimi računi, obenem pa bi se morali pogovoriti tudi o tem, kako bo s proračunom 2016, obenem pa pripraviti tudi umestno poročilo. Gospod Fernandez. Tem odškodom, ki nam deverja ter rogar, porque os compromissos assumidos são para cumprir, como já tenho dito várias. Torej, tukaj moramo poštevati pakta sum servanda. Plačila so logična posledica prevzema obveznosti. Mislim, da o tem ne bi smeli govoriti. Ne smemo se pogovarjati o očitnem in o nečem, kar je popolnoma samo po sebi umevno. To je sramota za inštitucije. To spodkopava verodostojnost in ustvarja nezaupanje, pomankanje zaupanja v evropske institucije. Če želimo, da podjetja plačujejo račune v 60 dneh, potem je nekoliko težko jim pridigati, ko pa mi ne plačujemo računov. In tako ogrožamo potem pomembne projekte. Tako pač ustvarjamo negativne vtise za naše državljane. Seveda, drugače bodo ljudje enostavno dejali, zahteva več sredstev, računo pa ne plačujejo, potem bodo, bomo spet mi zahtevali rebalans proračuna in bodo ljudje, državljani dejali, pa pogledajte, saj vedno, saj se dogaja, da hočejo vedno in več in več sredstev. Mi pa samo želimo plačevati račune, obveznosti, ki smo jih že prevzeli. Tako da moramo razviti preventivni sistem, ko ne bomo presegali trajnostnih ravni neplačil. Prav tako pa moramo to številko natančno opredeliti. Imamo pa tudi pozitivni vidik. Svet je odobril financiranje za projekte in potem tudi izvržbo. To se torej dogaja. Ta politika je uspešna, kljub temu, da težave obstajajo. Torej, svet je odobril te izdatke, upal je, da do izplačil ne bo prišlo, vendar pa se je potem zgodilo. Kakokoli že, te razprave ne potrebujemo, to je politična razprava, ki jo je potrebno razrešiti. To moramo zelo hitro razrešiti, moramo gledati na interes državljanov. Prednostna naloga za 2016 je podjetništvo, zaposlovanje, notranja, zunanja, solidarnost in zagotavljanje varnosti v EU. To so tisti pravi cilji, ki zadevajo državljane in to, zato nam mora iti ne smemo izgubljati časa za stvari kot je to. Hvala. Gospod Denano. Spoštovani gospod eh, predsednik. No, če imamo tako ohlapen dokument, se moramo oglasiti. Mislim, da je ta praksa nesprejemljiva. Sprejeli smo določene obveznosti in te obveznosti je treba prevesti tudi v konkretne številke v tem dokumentu. Tukaj pa ni nič navedeno. Mislim, da je ta postopek popolnoma nespremljiv in pridružujem se vsem tistim kolegom, ki so se izrazili glede tega. Ne moramo delati po temi pogoji. Če bomo še naprej delali po temi pogoji, ne bomo več mogli govoriti o Evropi čez toliko in toliko let. Gre za sistem evropskega proračuna.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 Imeli smo tudi poslance iz Španije in Francije, ki so tudi župani v svojih državah in pripovedovali so nam, da že leta ne dobijo plačanih vseh računov. In tudi nekateri župani iz moje države, Slovaške, pravijo, da ne bodo več zahtevali sredstev iz evroskladov, ker imajo velike težave pri potem pridobivanju sredstev, torej ne dobijo plačano. Večkrat sem poprašal o analizah, zahteval analize, kakšne so posledice neplačevanja računov. V nekaterih primerih se prehodno potem zato porabijo sredstva iz nacionalnih preračunov. V drugih državah takih možnosti ni in resnično moramo bolje poznati posledice takšnih poznih plačil. Države morajo vedeti, da so točno potem njihove bolnišnice, vrci, tisti, ki imajo težave, ker pač ni izplačil. Zelo pomembno je, da naredimo zelo natančno analizo, kaj pomeni, če ne plačujemo računov v praksi. Merci, Najlepša hvala. Spoštovani kolega, nihče več nima dodatnih pripomb. Morda bi lahko predstavnica komisije to potrdila, ne še gospod Marangal. Hvala lepa, zelo na kratko. Dve točki naj samo izpostavim to, kar je dejal gospod Artui in morda dodam še dve vprašanji, na kateri sem se ravno kar spomnil. Nimamo dovolj informacij na razpolago. Bolje moramo poznati koncept, kako vse skupaj izgleda, koliko je dozorelo in ne potrebujemo programa samo do leta 2016, temveč do konca mandata 2018-2019, najmanj. Sicer bodo nastale špekulacije, da se je nenadoma zgodil čudež, da je prišlo do preseška iz proračuna, potem pa bo spet še več neporavnanih računov kasneje. In potem še premislek z moje strani, ki je morda nekoliko bolj filozofski. Kdo financira koga? Te številke neporavnanih računov so ekonomsko gledane dolg, ki ga ima Evropska unija pri evropskih državljanih. Evropski državljani nimajo pravice do dostopa do tega. To ni banka zagotavljajo sredstva na razpolago javnim ustanovam, potem pa ne more oblikovati porabe teh sredstev. Najlepša hvala, gospa Kalvinju. Lahko prosim za vaše mnenje glede te razprave. Tako je torej z trenutnim stanjem glede načrta plačil. mislim, da bi morali dobiti drugo vsebino, kot jo imamo zdaj na voljo strani komisije. In to bo tudi vključeno v dopis, eh, ki ga bo prijela k malu gospa Georgieva. Ok, well, um, I'm a bit disappointed because actually... Malo sem razočarana, ker smo resnično se zelo potrudili, da bi napravili pri njim pripravili dober načrt plačil, da bi ponudili vse informacije, da bi bili jasni in popolnoma pregledni, pa tudi didaktični. Ko smo skušali poiskati indikatorje, kakšne so plačilne razmere v različnih razdelkih. Želeli smo podati pošteno oceno konca 2014 in potem napoved za 2015-2016 glede na mandat, ki je bil v skupnem dogovoru poročunskih organov konec lanskega leta. Tukaj je bilo govora o programih prejšnjega programskega obdobja in potem tudi o eliminaciji tega kupa za ostalih zadev, ki se je nabral. Seveda bomo posredovali še nadaljne informacije, na to se bom vrnila čez trenutek, ne želim ustvariti napačnih pričakovanj, kaj lahko ponudimo že sedaj. Nadalje, naj potrdim, da ko govorimo o plačilih in obveznostih, da zaradi večletnega smerenja proračuna in strukture programov in plačil, kar se tiče prefinanciranja, zaprtja in mestnega financiranja, to je specifika kohezijske politike in razdelek B je v finančnem okviru tista najpomembnejša spremenljivka, kar se tiče obvez in plačil. Torej, večletna narava vodi do ciklične strukture proračuna. Letos in naslednje leto, če bosta proračuna zadostna, lahko pospravimo še zaostanke iz prejšnjega programskega obdobja. Novi programi so v začetnih fazah. Nismo sploh še odobrili vseh programov vseh držav članic na vseh področjih. Če bo vse kot mora biti, bomo potrdili to še letos. Potem bomo začeli s predhodnim financiranjem. Vendar pa, koliko bo to imelo vpliv na začasna izplačila bo odvisno od ritma izvrševanja v državah članicah. Zato je v tej fazi ne mogoče vedeti, ali bo pritisk na plačila prišel večinoma 2018, 2019, 2020, kakšen bo profil, torej ne moremo vedeti že sedaj, kakšen bo profil v končnih zadnjih letih trenutnega finančnega okvirja skušamo napovedovati, torej vsaj 2016 izboljšujemo tehnike, vendar pa veliko je odvisno od ritma držav članic. Ko govorimo o napovedih, smo lahko zelo optimistični ali zelo pesimistični, vendar pa elementi, ki določajo ritem, imajo nekateri politično plat, drugi so operativni, zmožnost izvajati programe in drugi so finančni, kot ste že dejali, zmogljivost držav članic, da sofinancirajo, tudi igra svojo vlogo pri ritmu izvajanja. Zato seveda je običajno, da bomo imeli ciklični razvoj plačil v tem obdobju. Ko se programi izvajajo, bo potem pritisk na zadnja leta trenutnega večletnega finančnega okvirja. In potem nadaljna pripomba, proces in nadaljni koraki. Menili smo, da bo najbolje ločiti razpravo o plačilih in prejšnjega programskega obdobja, ločiti to od proračunskih razprav za leto 2016. Najboljši način bi bil, da bi oba proračunska organa se dogovorila glede načel, da bi imeli vse skupno diagnostiko, kajti lani smo zelo veliko časa porabili za to diagnostiko glede težav plačil. Zato smo podali osnutek skupne izjave, ki, če se boste obe instituciji dogovorili ali po predlogi sprememb, ki bodo uvedene in glede katerih se boste dogovorili, bi lahko bila podlaga za vsaj skupno vizijo, kar se tiče reševanja te težave. Ne da bi se glede tega, katerakoli od institucij, točno dogovorila in omejila na določene številke. Zato prosim, navedite svoje vprašanje, skušali bomo odgovoriti na nje, pomislite pa tudi na možno rešitev glede take skupne izjave, tako da bi lahko proračunska pogajanja začeli bolj stabilno, kar se tiče plačil in kar se tiče veliko nepravnanih računov, ki jih še imamo. Sveda pa nismo govorili samo o razdelko 1b o koheziji, pogledali smo si tudi druge razdelke 1a e, in 4. Gospod Fernandez, mislim, da je to omenil in tudi ostali. To je res utrpelo zaradi pomankanja plačil in v bistvu smo potem imeli težave v razdelkih, kjer tega ne bi imeli zaradi zastankov plačil ali zaradi poznih plačil in to smo si ogledali potem v načrtu plačil. Radi bi podali predlog za 2016 in 2017, kar bi potem te razdelke postavil v pravo luč in bi teh težav potem ne, bil, ne bilo. Če želite si ogledati nadaljne indikatorje in dobiti več informacij, na to temo bomo to seveda z veseljem ponudili. Hvala lepa. Merci, merci madame. Juste avant de donner la parole à. Voilà. Spoštovana kolegica, preden dam besedo gospodu Odbrcu, naj povem, da nikoli nismo želeli omejevati napovedi za leti 2015-2016. Pri pilotnih projektih bi si želeli boljšo preglednost in vnaprejšnjo preglednost. Ne pravite, da ne veste, kaj se bo zgodilo v večletnem okviru, vendar tako ne moremo nadaljevati z državami članicami se moramo odgovoriti glede nekaterih določb, ki nam bodo omogočali načrtovanje operacij oziroma izvajanje projektov in na to dobiti tudi določene podatke o tem, kako naj bi potekala ta plačila. Vsak partner mora prevzeti svoje odgovornosti, sicer bomo prepuščeni temu, kar se bo dogajalo s temi plačili, ne da bi razumeli, kaj se dogaja. In to bi lahko na nek način upodobili v smislu pogodbe z podgodbenicami in podpisnicami, ne more pa se stane nadaljevati tako, kot je. Oba proračunska organa se morate dogovoriti in dobro že uredimo, vendar kaj se bo zgodilo, ko se soočimo z proračunskim organom druge veje? potem se določi mandat na ekofinu in potem se enostavno zaletimo v zid. Čez dva tedna bomo imeli seminar, ki se ga bodo odeležili finančni ministri, pa tudi delegacija odbora Bač. Gospod Olbricht, izvolite. Eno pripombo imam in eno vprašanje. Ena pripomba je še posebej relevantna za naš odbor, pa tudi za odbor regij. Če zahtevkov ne plačujemo, kdo potem čaka na ta denar? To je politično zelo pomembno. V nekaterih državah članicah plačilna agencija plačuje upravičence. Plačilne organe, naprimer finančno ministrstvo, tako, da ni upravičen tisti, ki čaka na denarna sredstva, ampak je vlada tista, ki čaka na denarna sredstva. Kakšna bo potem politika vlade? Tukaj upravičenci sploh niso vključeni v igro, razen v tem eh, smislu, da upravičenci ne bodo hitro dobili tega denarja. Vendar se moramo zavedati tega. Morda bi bilo torej zanimivo za nas, za naš odbor razmišljati o tem, kdo je pristojni organ in kdo čaka na ta denarna sredstva. Politično gledano je to zelo pomembno. Čeprav razumem, naj bi imeli 20 po 24 in potem 2 v naslednjem letu. Ali govorimo torej o starih zamudah ali o morebitnih novih zamudah? Če govorimo le o starih zamudah, potem naj bi imeli dva za stare. Kako bo pa z novimi zamudami? Ali naj bi leta 2016 imeli dva iz starih zamud in x iz novih. No, ravno o tem se pogovarjamo. Počistili bomo to, kar se nam je že nabralo, vendar pa obe nam generiramo tudi nove račune in ne vemo, kako jih bomo plačali. Madame Calvinio Pin. Gospo, gospa Calvinio, izvolite. Najlepša hvala. Dve pripombi imam glede tega zelo pomembnega vprašanja, kdo je tukaj oškodovan. Prejšnje leto smo glede na pomankljiva plačila skušali čim bolj omejiti škodo. In zato smo se odločili za aktivno upravljanje s plačili, kot temu rečemo. In vsakemu generalnemu direktoratu navedli določene prioritete pri plačevanju računov. Prioriteta je bila tako naprimer nadaljevanje programov, omejevanje škode za realno ekonomijo, tako da se MSP je plača pred velikimi podjetji, najprej se plača zasebnemu sektorju, preden se plača državam članicam, najprej državam članicam znotraj programov, preden drugim državam članicam. Vse te različne ukrepe so sprejemali pristojni organi z namenom, da bi zmanjšali negativni učinek na končne upravičence. In to že pojasnjuje, zakaj v smislu finančnih stroškov za evropski proračun, kot bo razvidno tudi iz letnega poročila, so bili te stroški zelo omejeni v smislu obresti za zamudna plačila. Ta zamudna plačila smo želeli omejiti na osnovi naših neposrednih plačil. Ali so države članice posredovala plačila upravičencem ali ne, to je odvisno od pravil v državah članicah. Nekatera posredujejo plačile, nekatera pa ne. In to je vprašanje, ki ga ne moramo nadzorovati. Tukaj nimamo pooblastil. Pa še nekaj, kar zadeva našo vlogo in neposredna plačila, smo skušali privatizirati ta plačila tako, da bi v čim večji meri zagotovili kontinuiteto in čim manjša tveganja v smislu ustvarjanja nepovratne škode za realno ekonomijo in upravičenca. Želel bi se odzvati tudi na vaše vprašanje, ali govorimo o preteklosti ali govorimo o kopičanju novega dolga, če temu tako rečemo. Soočamo se z zamudnimi plačili iz prejšnjega programskega obdobja. V novem programskem obdobju, kot sem povedala, naj bi z novimi programi začeli šele letos. Leto 2016 bo torej leto začetka, leto 2017 bo tisto leto, ko naj bi bili te programe že v polnem teku. V osnutek proračuna za leto 2016 naj bi, no in s tem bomo razkrili nekaj, kar še nismo odobrili na kolegiju, ampak logično bi bilo, da bomo v osnutek proračuna vključili tiste zneske, ki bodo odsevali tudi potrebe po novih programih. Tako da si ne bomo nakopali dodatnih zamud za nove programe v letu 2016. Odobritve plačil bomo torej imeli za krite potreb programov v letu 2016. In tukaj, to sem vam že povedala, je težko napovedovati, kako bo situacija po letu 2016. To, kar bomo potrebovali leta 2016, bo seveda odvisno od ritma hitrosti izvajanja programov v države članice. Če bodo države članice zelo hitre, potem bomo potrebovali več še leta 2017. Če bodo države članice počasnejše, potem se bo vse skupaj nabralo na koncu trenutnega večetnega finančnega okvira. To sem želela pojasniti. Seveda, ko govorimo o dveh milijardah, pa govorimo o zamudah na osnovi računov iz prejšnjega programskega obdobja. Upamo, da bo proračun za leto 2016 ustrezen, dovolj velik, tako da se ne bo do nakupičile in zamudne obresti od novih programov. Gre torej za vprašanje upravljanja. Uvesti moramo torej večjo odgovornost za države članice in akterje, ki morajo sprejeti določene zaveze. Države članice morajo torej biti odgovorne tudi glede uporabe teh plačil. To pa pogosto ni tako. Gospod Manka. Dobar mesi priklad. Hvala lepa. Primer. Država plačuje plače županov, potem pa nič ne plača v proračun Evropske unije. To je potem začaran krok, morda bi lahko to bolje analizirali, kdo komu kaj dolguje in kaj to povzroča. Mislim, da bo to zelo zanimivo, ne vem, kako se te stvari odvijajo v vsaki državi članici. Vendar pa vem, kako se dogaja po, v moje države, kjer sem bil izvoljen predstavnik. Določene plačilne agencije morajo spremljati to izplačevanje. In eh, predstavnik določene regije mi je odgovoril zelo jasno. V nekaterih drugih regijah pa stvari niso tako jasne. Regija pogosto prefinancira določene projekte in eh, zato bi bilo zelo zanimivo ugotavljati na nadzorni ravni, kaj počnejo predstavniki na regionalni ravni in zato, da se ta sredstva uporabljajo. Treba je torej preveriti tudi, ali so ukrepi dovolj strogi, ko gre za izvajanje teh programov. Mislim, da bi na ta način pravzaprav lahko približali Evropo tudi samim državljanom in pa regijam. Gospod Denano. No, tudi sam sem želel o tem govoriti. Ta fenomen ni nič novega, moram povedati. pred desetimi leti sem bil sam vodilni v regiji in srečeval sem se s temi težavami. Sredstva iz evropskih skladov so prihajala z zelo velikimi zamudami in sami smo morali zato prefinancirati te projekte. Vse dejavnosti. Vendar pa regija ne more imeti, regionalni organ ne more imeti vloge banke. To je v interesu eh, regije in državljanov. Državljani pa so tisti, ki so upravičeni do teh sredstev. Vzpostaviti moramo torej eh, tehniko ali določen pristop, da se bomo izognili tem eh, zamudam. Ne pa, da se vedno sredstva prenašajo iz enega obdobja v drugo obdobje. Če prihaja do takšnih časovnih zamikov, potem se tukaj prav gotovo nekaj zgodi. V tem obdobju se v regijah ne dogaja nič zaradi pomankanja teh sredstev. Tako je bilo že pri starih projektih in še vedno ne moremo tega izpeljati do konca. Tukaj obstajajo torej zelo velike težave pri spoštovanju te časovnice. No, toliko torej o odobritvi in izplačilu sredstev. Gospa Kalvinjo, imate še kakšno pripombo? Bi nam lahko povedali, kaj bi bil sprejemljiv znesek neplačanih računov. No, v vsakem primeru bo naslednja razprava zelo zanimiva. S tem zaključujemo s to točko, zdaj pa lepo predstavljam gospod Ženet iz Evropske investicijske banke, iz eh, oddelka za posebne transakcije. Prav tako lepo pozdravljam gospoda Burkarta Šmita, ki je trenutni generalni direktor. Direktorat, ki se ukvarja z projektnimi obveznicami. do 31. decembra 2014 so se izvajale te dejavnosti. In zahvaljujem se kolegom, ki ste danes tukaj z nami in nam boste predstavili, kako se je vse odvijalo. Zdaj pa predajam besedo gospodu Niko Dženetu. Če bi se želeli v drugem vrstnem redu spregovoriti, povedajte. No, mislim, da bom jaz začel v imenu Evropske komisije. Danes smo pripravili za vas predstavitev, sam bom predstavil prvi del. Nick Janet, eh, moj kolega iz Evropske investicijske banke, pa bo predstavil drugi del poročila. Danes vam bomo predstavili polletno poročilo o projektnih obveznicah. Ta PowerPoint naj bi vam orisal to kar smo vam želi predstaviti. Na drugi prosovnici, ki je zdaj na zaslonu, smo povozili strukturo teh pobud. Zamisel pobude za projekte obveznice je bilo to, da zapolnimo vrzeli v infrastrukturnih eh, projektih z zasebnimi naložbami in želeli smo preveriti, ali bo to delovalo, kako smo to zastavili, okrepili naj bi vrednotenje projektnih dolgov. Evropska investicijska banka to upošteva pri tem, ko pripravlja tudi eh, mehanizem za tveganja. S tem naj bi zagotovili večje vzvode pri porabi evropskih sredstev. Evropska investicijska banka pa je v tem primeru želela poskrbeti za ugled in izkušnje pri izvajanju mehanizma projektnih obveznic kot tudi kategoriji premoženja. Na naslednji prosovnici si lahko ogledate ciljna področja TNT, promet, TNE, energetika in pa širokopasovni internet. 230 milijonov evrov je na voljo iz evropskega proračuna za financiranje tega prvega izgubljenega deleža finančnih sredstev. Ti projekti so kreditno podprti z različnimi instrumenti, tako da obveznice dosegajo tudi ustrezno oceno oziroma rating za naložbenike iz zasebnega sektorja. Kot ste povedali, je obdobje odobritve poteklo decembra 2014 in projekti, ki so bili sprejeti, bodo podpisani še letos, pa tudi naslednje leto. Kot si lahko predstavljate, je dokumentacija za te projekte zelo zapletena. Na naslednji prosovnici bi vas želeli opomniti, da poleg polletnega poročanja, torej za predstavitev, ki jo imamo danes, imamo tudi predvideno poročanje v pisni obliki, naprimer letno poročilo o finančnih instrumentih, skladno z činom 140 finančne uredbe. Imeli smo tudi umestno poročilo iz leta 2013 ter umestno zunanje oceno pobude. Ta je bila objavljena junija lani in je tudi na voljo. Trenutno pa smo v postopku naročanja končne ocene. Do konca tega leta upam, da bomo lahko predstavili že končno oceno pobude za projektne obveznice. V tej pilotni fazi bomo torej videli, v kolikšni meri je to mogoče še razvijati v kontekstu CEFA. Odkar smo dobili to pobudo, se je politični kontekst razvijal. Tega se prav gotovo dobro zavedate. Vaš odbor je namreč eden dveh glavnih odborov, ki obravnavata naložbeni načrt predsednika Junkarja. Investicije so postale bistvena prioriteta Evropske unije in eh, zato je predsednik Junker tudi oblikoval načrt za EFSI in pridružene pobude, naprimer vozlišče, svetovalno vozlišče in pa investicijski portal tem pa stvari še niso zaključene, prav tako poteka nekaj dela v kontekstu unije kapitalskih trgov, s čimer naj bi se izboljšala morebitna zakonodaja. IO pa, to moram povedati, trenutno analizira infrastrukturo in bo preverila tudi obravnavo tega v okviru Solvency 2, torej Solvency 2. Junija letos naj bi dobili povzetek tega. Na evropski ravni se vedno več osredotočamo tudi na globalno raven investicij v kontekstu G20 in OECD. Tudi tam trenutno poteka nekaj dela na tem, da se infrastruktura priznava kot ločena kategorija z posebnimi značilnostmi. Obenem se spodboja tudi zbiranje podatkov o dolgoročnih investicijah investicijskih projektih, tako da bodo ti bolj dostopni za institucionalne investitore. Tako da ne bo le javnost prispevala k financiranju infrastrukture, ampak tudi zasebni naložbeniki. Zdaj pa razvoj trga. Lani je bilo rekordno leto v smislu delovanja projektnega financiranja na globalni ravni, kljub temu, da so banke izrazile več apetita za dolgoročno posojanje, pa smo bili priča slabemu povpraševanju teh izhodiščnih dejavnosti. Vedno manj je tudi sklepanje dogovorov v nekaterih eh, sektorjih in investicijski načrt predsednika Junkerja skuša upoštevati obe strani oba vidika, tako po vpraševanje kot ponudbo. Na koncu mojega dela predstavite bi vam pokazal še prosovnico, ki povzema to, kar sem vam ravka povedal o financiranju projektov leta 2012. Je bila stopnja obveznice bistveno večja za posojila in če se ogledate rdečo črto pri dnu, tudi tukaj je prišlo do povečanja od leta 2012 do poskoka, povpraševanje po projektnih obveznicah in pa izdajanje projektnih obveznic eh, sta se povečala znatno v Evropi in mislim, da to odraža tudi delovanje pobude za projektne obveznice. Zato je bilo zagotovljena veliko večja kredibilnost za financiranje infrastrukture. Zdaj vam predam besedo kolegov iz Evropske investicijske banke. Najlepša hvala, veliko veselje mi je, da sem danes z vami, tako da vam lahko predstavim, kaj se dogaja v okviru te pobude. Veliko boljše govoriti o tem, kaj smo dosegli, kot pa na začetku, ko smo govorili o tem, kaj bomo ali pa kaj bi lahko dosegli. Smo pa dosegli kar nekaj konkretnega, zato me veseli, da sem danes z vami. No, veliko transakcij smo zaključili za uporabo evropskega proračuna, štiri danes v tej pilotni fazi, najprej v Združenem kraljestvu. Greater Gabbard Offshore Transmission Operator, to je projekt, ki povezuje vetrno elektrarno na obali z kopensko infrastrukturo, potem A11, avtocesta v Belgiji, potem infrastruktura Axion v Franciji, to je prva širše zastavljena širokopasovna infrastruktura v Evropi, potem pa še zadnja v skupini transakcij, avtocesta A7 v Nemčiji. To je zelo pomemben projekt, saj jasno prikazuje vrednost tega instrumenta v vseh državah eh, Evropske unije. Poleg tega finančna tehnologija in instrument za krepitev posojil je nekaj, kar prav tako uporablja Evropska investicijska banka in uporabila to pri dveh transakcijah, ki niso bili upravičeni do proračuna Evropske unije. Razlog za to je bil to, da smo izčrpali proračun, ki je bil namenjen za energetiko in to za Greater Gabber, to je torej prvi projekt, ki sem ga prej omenjal. Castor Gas Storage v Španiji pa je bil projekt, ki je ga je prevzel javni sektor oziroma je bil vključen, je postal spet eh, javna lastnina. Potem pa še Gwent in Mor Ofto, transmisijski operater, znova gre torej za projekt, ki vetrno elektrarno povezuje zakopansko energetsko infrastrukturo v Združenem kraljestvu. pri teh projektih se je sprožilo za 4,38 milijarde stroškov. 3,4 milijarde obveznice bilo izdanih. In 265 milijonov evrov posojil je bilo od tega. In to, kar je še pomembneje, imamo tudi dobre izglede za leta 2015 in 2016, kot je povedal kolega, imamo dovolj časa do konca leta 2016, da bomo zaključili z nekaterimi projekti, ki jih je sprejel odbor Evropske investicijske banke do konca lani. Upam, da naslednjič, če nas boste spet povabili, da spregovorimo o tej pobudi, bo v tem grafu še več obarvanih območij. Pričakujemo, da v življenjskem ciklu tega pilotnega projekta bomo zaključili tudi z dejavnostmi v Italiji, na Irskem in na Nizozemskem, da bomo se pridružili že tem drugim projektom, ki smo zaključili v Franciji, Španiji, Nemčiji in tako dalje, Združenem kraljestvu. Kaj smo dosegli doslej? Osredotočil bi se na tri glavne dosežke. Najprej pobuda za projektne obveznice je prav gotovo prispevala k ponovnem, ponovni pojavitvi kapitalskega financiranja v Evropi. To smo jasno dokazali na prosovnici, ki jo je pokazal gospod Smit. In ta pobuda je prav gotovo imela vodilno vlogo pri doseganju tega cilja. Drugič, finančni instrumenti, finančna tehnologija v ozadju te pobude je dokazala učinkovitost. Dosegli smo namreč višje rejtinge teh projektov, kot eh, so bili predvideni na začetku. Pa še zadnje, to, kar je najpomembnejše, smo na dobri poti, da bomo dosegli cilje pilotne faze in sicer, da naj bi zaključili 5 do 7 transakcij do konca leta 2016. Smo torej na dobri poti do tega cilja. Zdaj pa naslednja prosovnica. Kaj nas čaka v prihodnosti? Dve spremembe lahko pričakujemo. Eno bo odvisno od zunanje ocene te pobude v okviru CEFA. Tukaj se bo uvajalo pobudo za tri sektore, ki jih predvideva CEF in eh, lahko bi predvidevali uporabo te finančne tehnologije za investicijski načrt za Evropo, tako imenovani Junkarjev načrt, ki seveda zajema še širši nabor sektorjev, kot tisti, ki so bili zajeti v pilotno fazo instrumenta za povezovanje Evrope. Naj zaenkrat povzamem še trenutne izkušnje. Tam, kjer smo uporabili ta instrument, smo zagotovili precejšnje finančne prednosti za javne organe, obenem pa smo prispevali tudi k vzpostavitvi dolgoročnih alternativnih načinov financiranja. Eno glavnih sporočil, ki smo ga dobili od investicijske skupnosti, je to, da imajo zdaj večji apetit za tvegano vlaganje v infrastrukturo. In investitorji obenem pozivajo k vedno večji preglednosti teh projektov, k boljšemu dotoku financiranja za te projekte in mislim, da to odražajo tudi nekateri sklepi, ki bodo predstavljeni v okviru teh pobud. Potem pa moram povedati, da v vsakem primeru je pomembno, da po vsej Evropi organi za javna naročila strukturirano načrtujejo ta naročila tako, da bo do s tem zagotovili tudi dober dostop do teh projektov z instrumenti za dolgoročno financiranje institucij. In mislim, da je to tisto sporočilo, ki, tisto sporočilo, ki je še kako pomembno in je tudi skladno z analizo investicijskega načrta za Evropo. Z vašim dovoljenjem, gospod predsedujoči, bom s tem zaključil, bom pa z veseljem odgovarjal na kakršnokoli vprašanja, ki bi jih lahko poslanci in poslanke imeli. Hvala. Najlepša hvala za to predstavitev. Bi nas lahko pomnili le, koliko bo to stalo evropski proračun in kako lahko te pobude povežemo za globalnim proračunom. 230 milijonov v proračunskem smislu naj bi to stalo ali kaj takega. Ali bo to v obliki posojila ali v obliki nepovratnih sredstev. Najlepša hvala. Proračunska sredstva, ki so na voljo za to pobudo, res naša 230 milijonov. Gre za sklad iz prejšnjega programskega obdobja. In ta sredstva so bila namenjena trem različnim portfolijem. Portfolijo za energetske projekte, 10 milijonov v tem primeru, potem portfolijo za široko pasovne komunikacijske projekte, 20 milijonov, in pa portfel za prometne projekte, 200 milijonov za ta sektor. V vsakem od teh primerov te zneski predstavljajo prvi izgubljeni košček v portfelju projektnih obveznic, ki jih uvaja Evropska investicijska banka. In dohodki, ki so povezani s temi projekti, se bodo razdelili med proračunom Evropske investicijske banke in Evropskim proračunom na osnovi tvegan, ki jih sprejmeta ta dva partnerja, ta dva proračunska vira. Evropski proračun bo prevzel prvo izgubo, EIB pa preostanek te izgube. Vendar pa se dohodki potem tudi sorazmerno s tem upoštevajo. Upamo, da se bodo na koncu projektnega obdobja ti skladi obnovili. To pa bo odvisno od morebitnih izgub iz teh portfeljev. Hvala. Najlepša hvala za to predstavitvo. Na osmi strani te predstavitve imamo dva zneska, verjetno prvo je zajamčeni znesek, potem pa še drugo, naprimer, ko govorimo o teh projektih. 46 milijonov je zajamčenih, nekaj več kot 60 milijonov pa je torej posojil ali kako. Tunis. Torej, um, Oglejmo si greater Gabbard. V tem primeru je EIB izda kreditno pismo projektnemu podjetju v višini 60 milijonov evrov. Če bo treba, bo podjetje lahko imelo na voljo to jamstvo in s tem zagotovilo, da poskrbi za celo vrsto okoličin, v katerih bi lahko projekt bil ogrožen. Teh 305 milijonov pa se sklicuje na vrednost obveznic, ki so bile izdane, ki jih je projektno podjetje Greater Gabbard sprostilo na trg. In dohodki od teh obveznic predstavljajo lastniški kapital. Torej, celotna vsota je lastniški kapital in pa ta dolg. To pa podpira banka s kreditno linijo, na kar se je mogoče opreti po potrebi. Ta konkretna transakcija je bila še posebej zanimiva, ravno zaradi zanimive oziroma privlačne cene projektne obveznice tukaj je bil jasno izražen institucionalni izrez v smislu naložbe. Cena te obveznice je bila taka, da so bili zagotovljeni verjetno najboljši pogoji za enkrat eh, v tem sektorju, ko gre torej za ta energetski projekt. Te zneske so v funtih ali kako? ali je funt pripet na evro, v tem primeru tukaj pride do določene izgube zaradi menjalnega tečaja. Jamstva so res navedena in izdana v funtih. In če bi se odločili za uporabo tega jamstva, bi ta znesek črpali iz Evropske investicijske banke vrednost v portfelju Evropske unije je seveda unesena po menjalnem tečaju. Sam nimam podrobnosti glede vrednosti, ki se unese v ta portfelj, vendar lahko tudi za to poskrbimo po tej predstavitvi. Merci pour, pour ces précisions. Monsieur Hvala, gospod Kölmel. Vielen Dank, Herr Präsident. Hvala lepa, predsednik. Priznati moram, da je ta predstavitev, za katero se vam prisrčno zahvaljujem, me je bolj zmedla kot razjasnila. Tukaj govorimo o projektnih obveznicah in sprašujem se pod motom preglednost našega proračuna kam naj uvrstim te projektne obveznice. Ne razumem prav dobro, če sem iskren, zakaj se v parlamentu sploh pogovarjamo o takih finančnih modelih, takih modelih financiranja. Na osmi strani sem prebral, da imamo projekt avtoceste 7 v Nemčiji. A7, In potem pa preberem, da je nemški zvezdni minister za financiranje, pač o negativne obveznosti za financiranje do sedmih let, potem se sprašujem, kje je prednost teh, tega financiranja projekta pred projektnimi obveznicami. Zakaj potrebujemo takšne zapletene modele financiranja, ki jih razumejo samo strokovnjaki, državljani pa ne. Kakšni so dejanski stroški? kje je tista prava prednost teh obveznic za državljane, zakaj nimamo bolj preglednih možnosti financiranja, naj se bo strani EU, če pa če EU meni, da mora gajiti avtoceste v Nemčiji, nimam kot Nemec nič proti, vendar pa nasplošno kot poslanec Evropskega parlamenta to nima opravka s subsidijarnostjo. Torej, velike težave imam s takimi proizvodi, kajti mislim, da popolnoma izgubljamo pregled nad finančno udeležbo, more bitnimi tveganji, kdo nosi katere tveganja in kakšni so pogoji. Torej, rad bi več informacij na to temo. Hvala lepa. Merci, monsieur Colvel. Najlepša hvala, gospod Zani. Sì, grazie Presidente, grazie ai nostri ospiti. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala tudi našim gostom za poročilo. sam eh, sicer nisem tako navdušen nad rezultati pilotnega projekta. Zdi se mi, da projekt ni uspel in na kratko bom pojasnil, zakaj tako menim. Morda lahko odgovorite na nekatera vprašanja, ki jih imam, kjer se moramo še malce bolj pogovoriti o tem. Prvič. Če bi imeli dovolj likvidnosti, še posebej na kapitalskih eh, trgih. In glede na to, da so davki nizki, bi lahko te projekte financirali brez potrebe po javnih jamstvih. S temi jamstvi smo zgolj prenesli tveganje iz zasebnih vlagateljev na javne zakladnice in na državljane, na evropski proračun. In to v času, v trenutku, v času, ko to ni bilo potrebno. Če imamo dovolj eh, sredstev na tekočih računih, če imamo nizke davke, potem lahko to naredimo brez teh jamstev. Danes govorimo o Junkerjevem načrtu, naprimer govorimo o Evropskem skladu za strateške naložbe. Osredotočamo se na Eh, dopolnivost in v tem primeru ne, ne vidim te eh, dopolnilne vrednosti, te dodane vrednosti. Še nekaj bi izpostavil in sicer, kako so projektne obveznice povezane s financiranjem projektov. Včasih ne bodo financirali eh, s tem zelenega polja, ampak Eh, rjavo polje. Včasih ponovno financirajo zgolj nekaj, kar že obstaja, dodane vrednosti. Eh, ni gre za eh, ponovno financiranje dolgov, ki obstajajo za infrastrukturo. In to ni naš cilj. Na ta način ne bomo spodbudili k več naložbam. Naložbe bomo privabili tako, da ustvarimo novo infrastrukturo, ne da zgolj prestrukturiramo dolg infrastrukturo. Eh, pri neki že obstoječi infrastrukturi. Stroški projekta so neposredno povezani z neuspehom tega projekta. Preglednosti ni, zanima me, kako torej pripravite uh, oceno prošen za sodelovanje pri projektih pri projektu Castor je jasno, da eh, je šlo nekaj po zlu. Zanima me, kaj je šlo po zlu. Rad bi več informacij v zvezi z jamstvom Evropske investicijske banke. Zanima me, koliko je Evropska investicijska banka vložila v vsakega od teh projektov. EIB ni zgolj zagotovila jamstva, ampak je dejansko vlagala v te obveznice. Mislim, da je vložila tam nekje okoli 300 milijonov. Dobro bi bilo imeti takšne informacije, zato da bi zagotovili ustrezno mero transparentnosti. In kar se tiče slednje, je treba povdariti še naslednje. Vsi ti projekti, vse te pobude in eh, s tem se navezujem na besede kolega, ki je ravno kar govoril, vem, da gre za zelo zapletene eh, instrumente, imamo javno-zasebna partnerstva, zelo težko je včasih razumeti te projekte, še posebej, če si nek navaden državljan. Ampak vseeno me zanima, kaj boste naredili za povečanje transparentnosti, glede na to, da je bila sprejeta nova politika za preglednost pred kratkim. Morda se bo stanje še poslabšalo, ne pa izboljšalo, tako kot smo upali. Nekdani podpredsednik Skalepeto je dejal, da bi rad izdajal te projektne obveznice zato, da bi z njimi financirali dolg še letos. Zanima me, kaj se dogaja v zvezi s poročilom o dejavnosti EIB, ki smo ga sprejeli prejšnji teden v Strasburu. Kaj bo Evropska investicijska banka naredila? Boste preprosto uh, ignorirali parlament ali boste sprejeli dejstvo, da parlament noče financirati tega projekta? Najlepša hvala, gospod Denano. Najlepša hvala, gospod predsednik. To je bila zanimiva predstavitev. Veliko smo govorili o projektnih obveznicah. Res pa je, da nimamo nekih konkretnih eh, izkušenj o tem. Mislim, da gre pri Junkerjevem načrtu za nek način za nadgradnjo projektnih obveznic, za podoben uh, tip financiranja s pomočjo jamsti, jamstev. V regijah, uh, eh, naprimer v moji regiji, smo uh, na ta način financirali projekt, ki ga drugače verjetno ne bi mogli. Gre za širokopasovne povezave, za celotno uh, področje, tudi podeželje. V Franciji je bilo veliko področji, kjer so delovale, delovala telekomunikacijska podjetja, ampak to predvsem tam, kjer so lahko kaj zaslužili. Javni organi pa lahko sprožijo projekt, ki na to podeželje omogoči enake možnosti, enake instrumente, v tem primeru široko poslovne povezave do interneta. Na ta način smo lahko izvedli ta projekt in to je bila tudi podlaga za sodelovanje pri projektnih obveznicah. Glede na to, da gre za uh, dolgoročno naložbo in da moramo na uh, dobiček počakati zelo dolgo, se sprašujem, če bi morda morali počakati še malce dlje. Trenutno ta projekt deluje. Gospod Maraga. Hvala, gospod predsednik. Na kratko, marsikaj smo že slišali. Projekt Castor smo naprimer omenili, sam pa bi bodal malce bolj eh, splošen komentar. To poročilo obravnava finančni inženiring, javne finance, kar je treba spoštovati in eh, to je dejstvo. Razumem kompleksnost, o kateri ste govorili. Včasih je težko jasno povedati, kako se porazdeli tveganje in eh, dobiček med javnimi organi, Uh, investicijskimi bankami in drugimi. V vsakem primeru pa v poročilu najdemo sklep uh, in ta sklep je treba izpostaviti. Mislim, da ni dovolj jasne uh, definicije mehanizma za ocenjevanje tvegan, ki mora biti del projekta, ki prijema finančna sredstva. Mislim, da obstajajo jasni dokazi za to, da je prišlo pri projektu Castor do napak. To pomeni, da je španski davkoplačevalec tisti, ki je na svoje ramena prevzel izgubo, ki jo je povzročil ta projekt nekaj torej ni šlo po načrtu. Prejšnji teden tekom razprave o e, poročilu EIB smo slišali, da je pomembna odgovornost. Če želimo na teh projektnih, e, pilotnih projektih graditi, potem moramo spremeniti to pobudo za projektne obveznice. Hvala. Še gospod Gajer. Danke, <clears throat> danke Herr Präsident. Ich glaube, wir können. Hvala lepa, predsednik. Mislim, da bomo bolj jasno vedeli, zakaj gre v tej razpravi, če bi goste še enkrat spregovorili o tem, kakšne so pa značilnosti teh projektov. Torej, v katerih rokah je potem na koncu avtocesta ima zasebnega lasnika ali lasnica zveza, država Šlesvig-Holstein, kako je pri drugih projektih. Torej, kakšna je sestava financiranja teh projektov. Na osmi strani vidim 4,38 milijarde kapitalskih stroškov projekta. To razumem tako, da je to celotna investicija za izvedbo teh projektov. Potem so tri od štirih bili financirani projektnimi obveznicami. Je teh 562 milijonov potem del tega celotnega stroška, to mi ni jasno. In potem čisto spodaj, to ste že prijazno razložili. Pa je potem jasno, koliko je EU prispevala 230 milijonov torej. Torej, kakšno je razmerje teh 230 v primerjavi z 293 milijoni? Torej, enkrat piše, da je 293 milijonov, drugič pa 230. Kakšno je razmerje? In potem, če si ogledamo finančno strukturo teh projektov in če se to prav razumejo, potem prek teh obveznic mobiliziramo zasebni kapital, ki ga pritegnemo in ki se obnaša potem tako približno kot pri EPSI, kot bi se naj zgodilo pri EPSI, da bi torej z javnimi sredstvi, v tem primeru z evropskimi, prevzeli prvo jamstvo. To pomeni javna sredstva jamčijo in potem pritegnemo zasebna. Toliko, da sem vse lepo in prav. Vendar pa sedaj me zanima, če resnično torej ustvarjamo prihodke, kar bi se naj zgodilo, kje bodo potem ti prihodki pristali, v kateri proračunski postavki. In kar se tiče finančne uredbe, kako se to sklada s tem. Moram reči, da je moj, je moj entuzijazem bil še večji. Potem pa sem se pred tem leti moral s svetom kregati o finančni uredbi in sem videl, da je težko. Zdaj me sicer veseli, da imamo vzvodenje za javna sredstva, lahko financiramo več projektov, vendar pa, če bomo imeli dobičke, potem je vse po mojih informacijah, tako da ne bo to ostalo v evropskem proračunu, ampak bo potem na koncu leta z naslednjim popravkom, rebalansom proračuna, kot je bilo to 1,4 milijarde evrov, vrnjeno državam članicam. Torej, povedano drugače, jamčim glede pritegnenih investicij z javnimi sredstvi, vendar pa če potem dobimo dobiček, ta sredstva ne ostanejo v evropskem proračunu, temveč posrečen s tem samo nacionalne finančne ministre. Torej, potem lahko seveda kot evropski politik doma govorim pri financiranju A7, smo prispevali k gradnji, vendar pa če bo prišlo do dobičko, potem bo pa to še vedno pomenilo, da moje težave ne bodo razrešene. Tudi pri EFSI-ne, ker bi lahko sredstva dobro uporabili, tudi ne razrešil vprašanje, kako bi te dobičke lahko uporabili za plačevanje naših neporavnanih obveznosti. S tem bom samo osrečil svojega finančnega ministra. To je seveda lep politični cilj, vendar pa ironično rečeno zadovoljen nisem, kajti veliko raje bi imel, da bi ta sredstva, če že imamo prihodke, jih ne našli v strukturi samo nekaj meseca do konca leta, temveč bi jih obdržali. Vem, da je nekaj projektov, kjer so tudi nekateri skladi, kjer je vse tudi menil, da bi lahko to bolje oblikovali. Včasih je vse skupaj težko razumeti. Vendar pa torej, kakšen je odnos, kakšno je razmere z drugimi finančnimi instrumenti? Če lahko to nekoliko razložite, bi bil zelo hvaležen. Ja, Hvala. Če dovolite, bi rad tudi sam zastavil nekaj vprašanj. Navezal bi se na eno od vprašanj gospoda Gajerja. Zanima me, če je vlagatelj zasebni vlagatelj ali javni vlagatelj. Stroški, ki jih eh, financiramo eh, s projektnimi obveznicami, so to javna sredstva ali ne. Če niso ali ne gre v tem primeru za to, da poskušamo ujiti kriterijem pakta stabilnosti in rasti. To je moje prvo vprašanje. Če je vlagatelj javni vlagatelj, kje je tveganje za. Eh, posojilo dejavca. Jamstvo 230 milijonov imamo. Zanima me, če smo teh 230 milijonov plačali iz evropskega proračuna za 2016 in 2015, a so ta sredstva že izplačena, če niso, iz katere proračunske postavke jih bomo vzeli. Zasebne banke pravijo, da smo s projektnimi obveznicami zamenjali ukrepe, ki bi jih drugače sprejeli eh, zasebniki, tako pravi tudi gospod Krmel. Zanima me, če so eh, dejansko uporabne te projekte obveznice, glede na to, da so eh, akteri javni akteri, ki naprimer financirajo avtoceste. In zakaj je potem zbrati teh 230 milijonov za nekaj takšnega? Voilà, messieurs, si vous voulez bien. Gospodje, izvolite prosim za odgovor na ta vprašanja. Dank, herr Präsident, äh, da haben wir ja eine ganze Menge an. Hvala lepa, kar precej točk. Najprej, kar se tiče vprašanja preglednosti. Tako bi se rad seveda osredotočil na pobudo za projektne obveznosti. V svojem delu predstavitev sem že govoril o tem, da imamo najprej javno dostopno oceno te pobude. Potem pa komisija vsako leto od stopitve v veljavo nove uredbe, to je druga točka, vsako leto poroča parlamentu, oziroma tudi svetu glede izvajanja finančnih instrumentov. In projektne obveznice so eden teh finančnih instrumentov, ki jih navajamo v tem poročilu in kjer potem podrobno poročamo, kaj je bilo doseženo s to pobudo. Drugič, opozoril bi rad, da je 230 milijonov prišlo iz treh različnih postavk iz zadnje finančne perspektive. Kaj ti seveda oba so zakonodajca sta pritrdila tem postavkam in iz teh postavk se nakažejo sredstva EIB. To je potem na skrbniškem računu, zato da zagotovimo jamstva. Zagotovljeno pa je, da proračun ne jamči za več kot za 230 milijonov, kar ste tudi potrdili. In potem vprašanje, kaj se zgodi, če so vsi projekti uspešni. Glede tega pa takole. 230 milijonov je bilo nakazanih, če prav razumem. Ja ali ne? Ja, die La BEI detient les 230 millions. Non, nein, noch EIB ima 230 milijonov. Ne, to bo plačano EIB po razvoju projektov. Torej, kateri projekti bodo podpisani strani EIB. Trenutno bodo projekti uh, stopili v veljavo leta 2015 oziroma 2016. To pomeni, da še ni prišlo do nakazila. Say, uh, uh... Če mi dovolite, projekte, o katerih sem govoril, se že izvajajo vsi. Nekateri so že operativni, drugi pa so v izgradnji. Torej, vse primere, ki sem jih navedel, vsi ti projekti se že izvajajo. In instrument projektnih obveznic, torej dopis za ta sredstva je bil že izdan in EIB je seveda prevzela tveganje in potem lahko od tega trenutka dalje pozovemo EIB glede jamstva. Kar se tiče tehničnih podrobnosti, kako se te, ta zaveza 230 milijonov prenese v finančni tok EIB, pa mislim, da je takole. Nekaj manj kot 150 milijonov evrov od teh 230 gotovine je bilo posredovanih EIB. Vendar pa to je povezano z dejstvom, da imamo še dve leti za izgradno projekta v tem portfolju pomembno je razumeti, da so sredstva unije, torej tista začetna sredstva v tem portfolju transakcij. Ko se potem transakcije vrstijo, se tudi potem profil tveganja spremeni in to potem vpliva tudi na količino sredstev, ki mora biti dana kot zaveza iz teh 230 milijonov evrov. Vendar pa če sem prav obveščen, torej je zaenkrat bilo posredovanih nekaj manj kot 150 milijonov evrov v gotovini. So, und dann noch ein letzter... Tako in potem še zadnja točka. Vprašanje je bilo tudi, kam potem gredo sredstva dobički, če je projekt bil uspešen in če je amstani se bila porabljena. Ta sredstva potem EIB po zaključku jamstvene faze nakaže nazaj komisiji in ta sredstva so potem v postavki eh, splošni prihodki. Nimamo posebne postavke, torej, kamor bi nakazovali ta sredstva v primeru pobude projektnih obveznic. Danke. Naj poskušam odgovoriti na ostala vprašanja. Mislim, da to lahko razdelimo v štiri glavne skupine in tako bi odgovoril, če je to spremljivo. Najprej nekaj vprašanj o naravi instrumentov in kako delujejo, potem drugič vprašanja, zakaj uporabljati zasebne finance v okolju nizkih obrestnih mer tretjič refinanciranje in potem četrtič projekt Castor. To so torej te skupine, katere bom razdelil vprašanja. Najprej, kar se instrumenta samega tiče, zelo pomembno je, da vemo, da je instrument projektnih obveznic zasnovan za prav poseben način financiranja projektov. Tehnični bančni jezik to je projektno financiranje. Včasih uporabljamo tudi pojem javno-zasebno partnerstva, ki je zamenil s tem pojmom, vendar pa to je ključni. Ključni dejavnik pri tem načinu financiranja je, da javni sektor sklene pogodbo z zasebnim konzorcijem, naprimer, je bil izbran po javnem razpisu in potem se zasebni sektor zaveže, da bo zasnoval, izgradil, financiral in operativno uporabljal deček infrastrukture. Podrobnosti, kako to deluje v različnih državah po različnih sektorjih, so seveda različne, vendar pa kot splošno načelo je to to. To je bistvo tega koncepta. O čem govorimo tukaj? Govorimo o financiranju teh faz zasnovanja, gradnje, financiranja. In ena od odgovornosti zasebnega sektorja je, da iz katerih koli možnih virov zbere sredstva za zgradnjo in potem uporabo infrastrukture. In potem se to financiranje povrne tako tistim, ki so dali posojila, z dobički, ki jih projekt, z denarnimi tokovi, ki jih projekt generira. Naprimer, lahko gre za pobiranje cestnine na avtocesti. V drugih primerih so to lahko plačila javnega sektorja samega, glede na ta projekt, ki je ustrezen in deluje. Naprimer, moj primer v Združeno kraljestvo, to je veliko krat primer v bolnišničnem sektorju. Kar torej storimo s temi projektnimi obveznicami? Gospod Kalmel, želite eh, besedo pri tej specifični točki? A spremete to vprašanje? Ja, seveda. Hvala lepa če mi dovolite. Čisto enostavno vprašanje. Zdrav razum. Tukaj, naprimer, govorimo o financiranju A7, avtoceste 7 v Nemčiji. Če sem vas prav razumel, je financiranje te avtoceste bilo možno zato, ker smo, imamo projektne obveznice. In sicer Nemčija tega ne bi mogla financirati. Še vedno ne vem, kje je prednost tega projekta tega načina financiranja, če bi torej povedali, kje je tista prava prednost in za koga. Pour, uh... To je strategija za dekonsolidacijo javne porabe. Na ta način prenesemo namreč uh, to, uh, to finančno Eh, sredstvo na ad hoc organizacijo oziroma akterja. Nisem seveda strokovnjak, kar se tehničnih podrobnosti teh transakcij tiče. To bo potrebno nasloviti državam ali strokovnjakom. Vendar pa res je, da različne države imajo različne politike. Vendar pa ključna prednost tega je, da ko uporabljamo to strukturo, torej z osnova financiranje, gradnja in potem uporaba, tako tudi zasebni sektor prevzame svoje tveganja. Sicer bi samo javni sektor prevzemal vsa tveganja. Primer. Zaradi te strukture je skoraj vedno možno za javni sektor, da na svoje zasebne partnerje prenese tveganja zamud pri izgradnji infrastrukture, pri tem, da bo presegla finančne načrte in tudi tveganja, ki so povezana z infrastrukturo, ki morda tehnično ne bo delovala, bolnišnica naprimer, ki nima ustreznega gretja ali ustreznih standardov, cesta, ki potrebuje vzdrževanje prej, kot bi razumno lahko pričakovali to so tveganja, ki bi jih tradicionalno nosil javni sektor v tradicionalnih naročilih. Sedaj pa to prenesemo na zasebnega partnerja pod tem modelom zasebno-javnega financiranja ali projektnega financiranja. Veliko strani poročil nacionalnih revizorjev je, ki so si ogledali okoliščine pri tem, ko imamo tak način javnega razpisa da tukaj dobi javni sektor ustrezno vrednost za svoj denar. In tudi imamo poročila, kjer se to ni zgodilo. Torej, veliko se je potrebno naučiti. In javni organi, kot torej, naprimer, eh, Zvezdna republika Nemčija, imajo možnost, da si izberejo, kako bodo financirali svoje avtoceste, svojo infrastrukturo. To počnejo z javno-zasebnimi partnerstvi, projektnimi obveznicami, ker najboljša vrednost za uporabljen denar. In običajno gre tukaj točno za prenos tvegan na zasebni sektor. Torej, zakaj naj uporabljamo zasebne investicije v tem nizko obrestnem okolju? Tukaj moram izpostaviti še nekaj, morda tega nisem dovolj izpostavil v predstavitvi. Ko AB zagotovi jamstvo za posojilo. Takrat EIB tudi zaračuna za ta instrument. Zasebni partner ne dobi jamstva za ston. Plačajo pošteno ceno za to jamstvo. In zato v vsakem primeru, ko zasebni partner, v primeri, ki sem jih dal, ko gre za dobičke v evropski proračun in tudi ko ne, je naj spostavim. Cenovna politika za jamstva ni odvisna od tega, ali evropski proračun nadzoruje ta portfelj. V teh primerjih po eni strani torej zasebni sektor razmisli o ceni, ki mora plačati za jamstvo za EIB. In to pretehta glede na učinek tega jamstva, ko bo to izboljšalo bonitetno oceno izdajatelja in ko bo tako izboljšalo dolžniško strukturo projekta. Naj podam nekaj prijetov. Veliki primer projekta. Greater Gabbard. Tukaj je. Yeah bilo seveda tudi zelo pomembno, ker so bila sredstva zelo visoka in eh, dobili smo sponzore eh? in videli smo, da je tisti sponzor potem seveda takoj želel eh, sodelovati še enkrat. Tukaj smo imeli potem projekt Gwinty Nor, ki se je zaključil konec prejšnjega leta in tudi potem uporabil ta način financiranja. Ta projekt torej pa je bil še boljši kot. Greater Gabbard, torej to gre za projekt Green Team More. Torej, to je zelo dober primer, kako je potem zasebni naložbenik se mora odločiti, kaj bom dobil glede cenejšega stroška dolga za plačilo garancije, jamstva. In potem, ko gre za projekt, ki pridobi sredstva iz evropskega proračuna, potem prihodki, torej cena tega jamstva, se delijo z evropskim proračunom, prorata stveganji, ki jih prevzame banka in proračun EU. Torej, to ni zaston. Sponzori plačajo za te garancije. Nekdo je dejal, pa sebi to lahko sami financirali. Ja, seveda. V nekaterih primerjih je šlo za konkurenco, pa potem ni bil dovolj dober posel. Kaj ti? Bolje je bilo iti po tej projektni poti, projektnih obveznic, kot pa financiranje z bančnim posojilom. Tako se je pač ugotovilo. Kaj ti? Če bi izbrali bančni pot bančnega sektora posojila, bi to bila dražja pot. In potem vprašanje refinanciranja. Gotovo s to pobudo ciljamo na Greenfield projekte in tukaj sem tudi podal nekaj primerov, vendar pa imamo tudi primere Brownfield projektov. In zdelo se nam je, da je to pomembno, kajti zelo pomemben del cilja te pobude je, da bi kapitalski trgi se spet privadili na financiranje dolgoročne infrastrukture. In ta pobuda je imela tak učinek še predvsej prek teh podatkov, ki sem jih podal. In zelo koristno je bilo, po našem mnenju, da smo lahko veliko brownfield projektov uporabili v začetnih fazah te pobude, da smo dokazali to. Sedaj pa projekt Castor. najprej specifično vprašanje. Ali je tudi EIB investirala v te obveznice za prvi kastor? Da, 300 milijonov evrov. Od 1,4 milijarda evrov izdaja obveznic. 300 milijonov je prevzela EIB. Razlog. To je bilo zelo zgodaj še in to je bila torej zelo velika izdaja obveznic, 1,4 milijarde evrov. In EB je bila mnenja in tudi sponzori, da bo torej EB ključni investitor in bodo tako pritegnili še druge. Da, res je. Prekastor je spet sedaj v zasebni lasti zaradi niza geoloških seizmičnih učinkov, ki so že prej bili prepoznani kot potencijalno tveganje pred izvedbo projekta. In ti dogodki so se potem samo zgodili v večjem vsegu, kot je bilo pričakovano. In tukaj je nekaj glede preglednosti, kaj ti šlo je za javno izdajo obveznic, kjer se vse analize projektov že pokažejo morebitnim naložbenikom. In to je že bilo torej prepoznano, ta tveganja v tej dokumentaciji. Potem so se seizmični potresni dogodki zgodili in Španija je prenehala s tem projektom, to je potem spet prišlo v zasebno last in seveda to je njihova pravica. Kaj smo se naučili iz tega? Ko gre za področje tveganega financiranja se pač tvegane zadeve zgodijo. To se je zgodilo v primeru projekta Castor. Seveda je to popolnoma neodvisno od financiranja. To je bilo tehnično, geološko tveganje, ki je bilo omenjeno že na začetku, šlo pa je prek vseh meja. To je tisto tveganje in to se dogaja v tem projektnem financiranju. V portfelju projektnega financiranja lahko pričakujemo tudi take zadeve, da se bodo dogajale tvegane, nujne zadeve. Seveda, lahko se pričakuje, misli pa se seveda, da se to ne bo zgodilo, ampak pač takšna je narava tega financiranja. Hvala lepa. Merci. Est-ce que... Voilà. Ima kdo kakšno vprašanje? Gospa Gardija Zabal, gospod Margal o Kastorju. Hvala lepa, predsednik. Mislim, da bomo sedaj morali nekaj dodati. Govorili ste o teh nepredvidenih dogodkih. To niso dogodki, to je rezultat napake pri zasnovi načrta, napaka, ki se je utihotapila v oceno tvegan. Dramatična napaka, ki je imela neverjetne finančne posledice in tudi okoljske posledice in tudi ogrožanje državljanov. Tukaj je pri načrtovanju EIB šlo za napake. Ni prevzela odgovornosti. To odgovornost je napertila zasebnemu sektorju. Ta je seveda potem prevzel tudi ta projekt na sedaj je vse skupaj zaprto in sploh ne bo v uporabi. Jasni moramo biti, kako je bil ta konkretni projekt razvit. Po razpravi na plenarnem zasedanju prejšnji teden v Strasburu ne moremo projekta Castor predstaviti kot projekt, ki je običajen v tem modelu. Ne, to je bila napaka to moramo sedaj dobro premisliti in analizo tvegan moramo na novo opredeliti, preden spet izvajamo take projekte. Hvala, gospod Moragal. Gospod Kölmel, na kratko, prosim. Čisto kratko vprašanje za Kastor. Tukaj piše 200 milijonov evrov. Koliko mora sedaj EIB plačati? oziroma kakšne napave, da bo morala, koliko bo jih e bi morala plačati za ta projekt. Milijardo 400 milijonov. Kar se mm, razpisa za jamstva tiče, tega ni bilo in torej ni bila obveljavljena ta garancija. Ja, Dobro, s tem bomo zaključili. Morda bi nam lahko posredovali tudi nekaj dob polnilnih informacij glede obrestnih mer, ki so trenutno v veljavi, ki se jih morajo držati izvajalci teh projektov. 110 ali 115 eh, bazičnih točk, ki jih predpostavlja Evropska investicijska banka ali nekaj takega. Kolikor sem sam razumel zadeve, so upravičenci javni investitorji. In kljub jasnosti vaših odgovorov imam še vedno dvome ali pa pomisleke glede tega, da bi lahko prišlo do dekonsolidacije. Nekaj, kar bi še otežilo javni dolg. Nekatere investicije se izvajajo preko projektnih obveznic in tako naj bi to razrešili. Če imam kakšno priporočilo, potem bi lahko povedal naslednje. Mislim, da morate pokazati dodatno vrednost projektnih obveznic v razmerju do drugih mehanizmov financiranja. Začeli ste že s prikazom te dodatne vrednosti, vendar pa je na osnovi te razprave jasno, da še vedno obstaja določen skepticizem glede tega in da je treba to še nekoliko okrepiti, odpraviti dvome. Najlepša hvala, spoštovani gospod, za vaše obrazložitve sami pa bomo še naprej razpravljali o načinu financiranja in o drugih pomembnih vprašanjih, ki zadevajo Evropski sklad za strateške naložbe. To je pravzaprav vezano neposredno na projektne obveznice. 26. maja, 28. maja bi lahko predvideli rok za vlogo predloga o spremem, potem pa bi sredi junija o tem glasovali. Seveda s tehnično pomočjo Evropske komisije. Pomoč, ki je predvidena v oblike Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije namenjena boljšemu izvajanju tega mehanizma. Gospod Tarand nam bo predstavil svoje stališče o ribiškem sporazumu med Evropsko unijo in Gvina Bisao. Thank you, Mr. President. Very briefly. Hvala lepa, na kratko. To je dobro, ravnotežen sporazum. Nekaj manj kot 10 milijonov evrov je izdatek letno. Mi lahko lovimo ribe, oni pa sodelujejo z nami in dobijo nekaj denarja. Fascinantno pa je, da je bil sporazum za 30. sklenjen 2012. leta. Torej, čez nekaj ni se bo končal in sedaj moramo s tem nekaj narediti. To tudi seveda kaže, kako se podaljšujejo postopke v EU. Po mojem mnenju bi parlament pri teh izvršnih sporozumih se moral tem izrekati prej, preden začnejo veljati, ne pa ko se že končujejo. No, kakorkoli že podpiram mnenje našega odbora in predloge sprememb bomo lahko odboru za ribištvo predložili. To bo ne zakonodajna resolucija, ki bo spremljala to točko. To je vse, kar imam zapovedati. Merci, Najlepša hvala, gospod Taran, da ima kdo kakšno pripombo, vprašanje, zdi se, da ne. Predloge spremembe mora biti vloženi do 11. maja odbor budžet naj bi tem glasoval 22. ali 23. junija in načeloma naj bi glasovanje v odboru PEŠ bilo organizirano 15. ali 16. julija. Več članov našega odbora se bo odpravilo, oziroma se je odpravilo v Ukrajino od 18. do 20. marca. člani delegacije so bili gospod Andrej Plenković, ki je predsednik skupine prijateljstva, torej sodelovanja med Evropsko unijo in Ukrajino, gospod Fernandeš, Monika Vana in Daniele Vioti. Po tej misiji smo dobili tudi poročilo, vsak od vas je prejel to besedilo. In poročilo jasno govori, v kakšnih hudih težavah je Ukrajina, vedno večji pritiski so na vzhodni meji. Ruski aktivisti, ki uživajo podporo Rusije, se tam zapletajo v konflikte, dogovore iz Minska se ne spoštujejo. In ravno zaradi tega je bil tudi velik del prebivalstva tamkajšnjega območja razseljen. Milijon dvesto tisoč oseb približno, pravi poročilo, je moralo zapustiti domove. Težko je tudi za njihove družine, za otroke, za šolanje teh otrok. Ta država se sooča z velikimi finančnimi težavami, mora sprejemati tudi zelo hude odločitve za prebivalstvo. Novi vladi ni uspelo izkoreniti korupcije in med različnimi vidiki korupcije lahko najdemo tudi carinsko politiko ter eh, delitev subvencij za dobavo s plinom. Relativno nizke cene plina za gospodinstva, eh, potem eh, nekoliko drugačne cene za podjetja, više cene. Podjetja imajo zelo veliko porabo plina. In eh, zaradi korupcije se situacija še slabša. Med tistimi reformami, ki so bile zamišljene, je bila tudi ponovna ocena cen plina. In to je velik izziv za prebivalstvo, ki tega ne more kar tako sprejeti. Prav tako je prišlo do precejšnje mobilizacije, pri kateri sodeluje tudi Evropska unija. Evropska unija je na terenu pomaga z kompetentnimi, predanimi ekipami. Tudi številni donatori delujejo na tem območju, o tem govori poročilo. Pri sodelovanju mislim, da bi se lahko še veliko doseglo. Nekateri se čudijo nad tem, da Evropska unija ne prevzame v roke vajeti sodelovanja, usklajevanja, vendar je za to odgovorna vlada. Vlada pa ni v upravnem položaju, da bi lahko zagotovila takšno sodelovanje. Prav tako opažam, da se naše ekipe na terenu včasih srečujejo s težavami, saj ne morejo pridobiti iz Bruslja pričakovanih eh, odločb. Tukaj gre za notranje težave, s katerimi se soočajo institucije in eh, to moramo razrešiti. Brez dvoma lahko tem povemo še marsikaj. V vsakem primeru pa mislim, da je bilo to prebistveno zapisano v ta dokument, eh, zdaj pa predajam besedo vam, če imate kakšen komentar glede vsebine. Eh bien, si personne ne souhaite prendre la parole. Zdi se, da nihče nima pripomba. predvsem mislim, da moramo razmišljati o tem, ali naj Evropska unija prevzame poglavitno vlogo pri zagotavljanju sodelovanja. No, če nihče nima pripom, lahko začnemo z glasovanjem. Prosim vas, da pripravite glasovalne kartice, jih ustavite v napravo za glasovanje.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

Nous reprenons nos travaux puisque l'heure est venue. Napočil je trenutek, da nadaljujemo z delom in sicer bomo, sicer bomo glasovali. Prosim vas, da preverite svoje glasovalne napravice. Začenjamo z glasovanjem. Prosim vas, da vsi glasujete. konec glasovanja. No, tisti, ki ste glasovali pozitivno, vam čestitam, koliko razumem, ste nekateri glasovali negativno, drugi pa bi se raje vzdržali. No, tehnologija očitno deluje. No, nekdo pa očitno ni glasoval. No, mea culpa. Predsednik ni glasoval. Najprej glasovanje o poročilu, ki zadeva izkoriščanje potencijala Lizbonske pogodbe. Pripravljalca mnenja, pripravljalca mnenja sem bil jaz, jaz sem imel to čas, meni ste zaupali to odgovornost. V prvem odstavku imamo predlog spremembe 8, kdo je za, proti, vzdržanim sprejet. Devet, umaknjen, drugi odstavek, predlog spremembe deset, za, hvala, proti, zdržani, sprejet. Kompromisni predlog ena, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. odstavek 4, predlog spremembe 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 15, še vedno gre za četrti odstavek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Pri odstavku 4a, no odstavek, predlog spremembe 16, gre za ustni predlog eh, gospoda Tonga, ki je bil vključen v drugi del. Prvi del. Kdo je za prvi del? Voilà. Je n'ai rien, rien vu Je n'ai rien vu pour l'instant. No, glasujemo torej o prvem delu. Poročevalec temu nasprotuje, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del poziva svet in tako dalje, kdo je za proti, vzdržan, sprejet. Potem pa odstavek 4b in sicer predlog spremembe. Ne, 4b je brezpredmeten. Glede na to, da smo o 15. glasovali, 17. pade. Preglasovanje je 18, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 19, za, proti, vzdržani, sprejet. 20, brezpredmeten, enako velja za 21, kompromisni predlog številka 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet sprejet v odstavku 6a, novi predlog spremembe 24, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet v odstavku 7, predlog spremembe 25, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Osmi odstavek predlog spremembe 26, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. Zdaj pa še uvodne izjave. Uvodna izjava A, predlog spremembe N, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 3, z ustnim predlogom spremembe the union has not the budgetary means to fully fulfill the task in tako dalje, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Uvodna izjava B, predlog spremembe 4, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Uvodna izjava C, predlog spremembe 5, kdo je za, proti, zdržani, sprejet uvodna izjava D, predvsem B6, za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava C, predlog spremembe 7 za ustni predlog spremembe, whereas in tako dalje. Where is the conciliation process of 2011-2013 in tako dalje, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti. Potem pa še glede celotnega mnenja. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Mnenje sprejeto za 29 glasovi za, 4 proti ni vzdržanih. Zdaj pa še poročilo gospoda Dananuja. V celotnem besedilu. Gre za sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju Najprej torej sporozum. Glasujemo torej o celotnem sporozumu. Kdo je za, proti? Zdržanje. Glasujemo o poročilu gospoda Denanoja. Začetek glasovanja. Vsi ste glasovali, konec glasovanja. 31 glasov, oziroma 30 za, 1 proti, 2 vzdržana. Potem pa poročilo Hozi Manuela Fernandesa o zelenoordskih otokih. Sur, euh, sur, sur l'accord proprement dit, qui est pour Kdo je za ta sporazum? Proti? Zdržanje? sporočilo je sprejeto. Potem pa še mnenje gospoda Fernandeša, začetek glasovanja. Vsi ste glasovali, konec glasovanja. Poročilo sprejeto. Z 28 glasovi za, enim proti in petimi zdržanimi. Thank <laughs> you sur le budget budget 2015. Potem pa še proračun za leto 2015, razdelek 3. Poročevalka je bila v tem primeru gospa Gardija Zabal. Najlepša hvala, gospod predsednik. Danes moramo odobriti dva transferja najprej za humanitarno pomoč eh, za Južni Sudan, Sudan in sosedske države, do katerih je veliko število notranje razseljenih ljudi, suša, lakota. 14 milijonov evrov, s katerimi bomo skušali pomagati obložiti to situacijo, potem pa še 15 milijonov evrov humanitarne pomoči za vzhodno Ukrajino. Tudi tukaj gre za veliko število notranje razseljenih. Ta sredstva so sredstva iz proračuna Evropske unije, s katerimi bi lahko financirali humanitarni projekt, ki ga izvaja Združeni narodi. Torej, glasujemo o obeh. Najlepša hvala enotno glasovanje za oba transferja. Začetek glasovanja, poemensko glasovanje. Vsi ste glasovali, konec glasovanja. 28 glasov za, obe prerazporeditvi en glas proti in dva vzdržana. Madame Olmeyer. Gospa Holmeyer. Kako je z vašimi prerazporeditvami? No, nadaljujemo. za predstavitev vaših dveh poročil. Um, Hvala lepa. Mislim, da se moramo ukvarjati samo z eno zgradbo in to je vprašanje, s katerim smo se ukvarjali že konec leta in imeli odobrili transfer torej 22 milijonov komisiji, ker je bil azbest v zgradbi že omenjena in nismo mogli jamčiti da bodo lahko zaposleni tam brez škode za zdravje in se seveda tega tveganja tudi nismo želeli, se temu tveganju nismo želeli izpostaviti. Komisija je intenzivno iskala zgradbo, vendar pa za 1841 zaposlenih to ni bilo enostavno najti. Zato je potem razdelila zaposlene v štiri že obstoječe stavbe. To je prehodna rešitev. To je za 200 so našli svoj zgradbek, za 1641 pa še iščejo rešitev. Sedaj bi za šest let naj najeli tri zgradbe. Mesto Luksemburg se je pokazalo zelo velikodušnega in je eno stavbo dal na voljo presplačno. Tukaj se lahko zahvalimo. Tukaj bodo lahko nastanili 516 zaposlenih. Druga zgradba. Arijane za 6 let, za 588 zaposlenih in še potem tretjo stavbo Lakolip za 6 let. Težava pa je, da če najemamo za 6 let, da je to seveda omejeno in drugič, zaposleni potem tudi ne moramo kar tako razpršiti med te različne stavbe. Zato je vprašanje, ali bi se lahko prihranili najem Marijane in bi parlamentarno zgradbo prej postavili, to stavbo kad bomo imeli prej, kot je bilo načrtovano. Težava pa je v tem, da je tukaj prostora za samo 300 zaposlenih in bi potem 200 ostalih v zgradbi Drozbah, morda tam, kje v kletnih prostorih. In seveda to ni sprejemljivo. Tako da ne ostane nič drugega kot končno to zgradbo, tretjo zgradbo Arijane, kjer se niso želeli odreči vsaj delov najemnine, da imamo sedaj samo možnost da torej storimo sledeče. Nimamo prav veliko možnosti. Najprej je komisija menila, da bi lahko stalo do 200 milijonov, kar nas je nekoliko prestrašilo. Sedaj bo to znašalo malo manj kot 113 milijonov evrov. Torej resnično je Luksemburg tudi soodgovoren. Za to da je znižal stroške, ker pač bo oddal to stavbo za ston. In za to stavbo bodo torej porabljeni stroški samo 13,5 milijonov, tudi oprema, IT in tako dalje in 256 tisoč celitev evrov in letni stroški približno 2,5 milijonov evrov. Okay, ich versuch's etwas langsamer, aber das Schwierige ist, es sind drei Gebäude und je länger ich. Bom seveda malo bolj počasen, ampak to so tri stavbe in seveda bo to pač nekoliko dlje trajalo za kolege, no bo dobro za tolmače, se bom potrudila. Tretja stavba, Ariane. Tukaj so torej letni stroški 4,615 indeksirani za 1,9 odstotka in skupni stroški 29,5 milijona evrov za šest let. Fitout 6,59, tukaj še neka rezerva, torej dobrih 7 milijonov, potem IT 600 tisoč, selitev okrog pol milijona in letni stroški vzdrževanja 2,5 milijona evrov ti bodo potem indeksirani za 1,9 odstotka in to je že vključeno v izračun. Kakšna bo dejanska indeksacija, pa bomo seveda videli pri letnih stroških. Za šest let, torej stroški za rejano, skupni stroški 55,3. Zgradba Lakulit, skupni stroški 43,9 milijonov stroški najema 4,359 milijona, ki bi jih morali potem ustrezno plačati, to je indeks 1,9 odstotka, torej 25,6 milijona v šestih letih. Fit-out, oprema, malo manj kot 3,3 milijona, 10 odstotkov previdnostna rezerva, 3,6 načrt. IT oprema približno 600 tisoč selitev, verjetno približno enaka vsota, torej dobre, dobre četrt milijona, tako kot pri drugih stavbah. Potem letni stroški vzdrževanja 1,9 milijona, indeksirano za 1,9 odstotka vsako leto, torej tako je predvidevano. Bomo videli, ali je to potem na koncu 1,9 ali 1,7. To bomo videli potem, poletih, ko bo indeksacija konkretna. Posledice za proračun, bodimo konkretni, 22 milijonov smo prenesli. Imamo še obstoječa sredstva, ki so iz Žemoni 1, 12 milijonov. To je še na razpolago. 47 milijonov za transfer in potem še 25 milijonov, ki so v proračunu. To je vsega skupaj 59 milijonov. Vse skupaj bi se potem razdelilo na, na najden svoj dokument, da bi teh 22 milijonov in 12 milijonov pri stroških, ki smo jih imeli, ki jih bomo imeli leta 2015, uporabili 22 in 12 milijonov tako da bi potem 21 milijonov poskušali prenesti, prenesti na leto 2016. Kaj ti na podlagi tega, da bo Luksemburg dal stavbo na razpolago in ne bomo potrebovali sredstva za 2015, bi potem lahko to sredstvo uporabili že za 2016. Tako bi potem zmanjšali pritisk na leto 2016. Skupni stroški, ki jih moramo poštevati do leta 2021 pa so 100, slabih 113 milijonov evrov. 2017, 2018, 2019 bo potem potrebno plačevati najprej dvojno soto. Potem, ko bomo spet zgradili žal ne, pa se bodo letni stroški znižali. Naj vzamem svojo tabelo na koncu bomo pri 33 milijonov, če se dobro spomnim, letno 2020 in 2021. Sedaj je začetna faza, ko imamo dvojne stroške, dodatne stroške zaradi najema treh stavb, ker ne moramo ostati, ker smo pa, torej znašajo 113 milijonov evrov. Veseli me, da to ni 200 milijonov, da pa tudi 113 milijonov je veliko, vendar pa temu se ne moremo izogniti, če ne želimo tvegati zdravja zaposlenih. Pri Gabi Goldplate smo sedaj v pogovorih z AIB in upajmo, da bo AIB morda se prej preselila v Goldplate zgradbo, kajti tisti, ki bodo šli tja, potem v stavbi Kat, ki je neposredno zraven, neposredno ob gradbišču, so morali torej zapustiti svoje prostore. Sedaj pa se gradi hitreje in bodo verjetno lahko hitreje se vrnili v stavbo Kat oziroma v sosedno stavbo. To pomeni, da bomo dobili potem mogoče to stavbo malo prej. In ko bo A in B, iskala novo stavbo zaradi EFSI-ja, bomo poskušali to urediti in uskladiti z A in B, da bi potem te stroške si lahko prihranili in morda privačevali še dodatnih 8 milijonov evrov. To bi potem proračun parlamenta, pri komisiji pa ostanemo pri 113 milijonih. ker kar tako zamenjava ne bo šla s to stavbo Goldbell. Poskusila sem torej povzeti zelo zapleten dosje. Ne da bi vas dolgočasila 15-20 minut. Je salu la performance. Čestitam vam za ta podvig. Naslednjič bi lahko morda imeli tudi predstavitev, kako da si bomo lahko predstavljali tudi te stavbe. Obenem zahvaljujem se luksemburški vladi, ki nam je dala to stavbo na razpolago, s čimer smo zmanjšali te stroške. Če želite pregled, potem imate na 14. strani odlično tabelo, ki vse zelo pregledno predstavlja. Ne, čisto jasni ste bili. Ima kdo kakšno pripombo ali vprašanje napovedano? Gospod Dobre, 21 milijonov je bilo predvidenih v proračunu za 2016. Ne morem se odzvati na to pripombo, gospod predsednik, morali bi me opozoriti, da mi boste zastavili to vprašanje ali pa da bi moral sam kaj povedati o tem. To ni bilo predvideno, vendar eh, vam lahko odgovorim. Ali želite s tem zavlačevati z glasovanjem? 2015, že ADP ne pričakuje pričakovan, 2016 pa bomo konec leta z komisije pros, bo komisija prosila za prenos 21,1 milijona, tako da bi potem za 2016 bili že dobro pripravljeni. 2016 bi potem potrebovali dodatna sredstva samo še 4 milijonov evrov. Torej 2016 tukaj bo še precej, precej sproščeno vse skupaj. Potem se bomo pa pripravljali na kasneje. Torej Evropska komisija je tukaj relevantna, ne parlamenta. No, mislim, da vam je dal gospod Deprej s tem komentarjem tudi jasen kompliment, ta predstavitev je bila popolnoma razumljiva, zdaj pa bomo o tem glasovali. Glede na to, da gre za prerasporeditve, no lahko glasujemo z dvigom roke, kdo je za, kdo je proti, kdo je vzdržan, torej en glas proti, štiri vzdržani. Naslednje poročilo pa naj bi prenesli.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 Torej, zabeležil eh, sem si, seveda, da se vsi tudi strinjate s tem, da bomo čez dva tedna obravnavali še drugo poročilo gospe Holmajer. Naslednja seja bo torej 26. maja v Bruslju. 27. pa bo izredna seja, ko nam bodo predstavili osnutek poročuna za leto 2016. Kaj pa točko razno? Ne.